excuse me, I cannot start because there are some members, but. Opravičujem se, ker ne morem začeti. Tukaj sicer nekaj poslancev in poslank, niso pa vsi. Draft, in mi osnutka ne moremo spreminjati. Ali pa se bomo lotili glasovanja? liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Drage kolegice, dragi kolegi, vse bi vas rad prisrčno pozdravil danes do povdan na sestanku našega odbora. Naj opozorim na to, da imamo nekaj sprememb pri dnevnem redu, ki pa niso tako velike. Najprej četrta točka eh, poročila gospoda Butikova ne bo predmet razprave, temveč se bomo kar lotili glasovanja. Torej bomo to črto tu vzeli proč. Deseta točka, eh, internet eh, stvari, tudi to moramo črtati zaradi tega, ker ni poročevalke. Tega ne morem spremeniti, eh, ni pa to lepo. Če imamo točke na dnevnem redu, bi bilo dobro, če pridejo tudi poročevalci, kajti to pomeni namreč, da moramo na hitro obravnavati dodatno točko na naslednjem sestanku. 12. točka poročilo uh, gospoda Tošenovskega, o tem tudi ne bomo razpravljali, vendar o tem lahko glasujemo. Poročevalec je namreč povedal, da so eh, predlogi sprememb zelo pregledni, tako da lahko glasujemo o tem. In če nimate nič proti, bomo dnevni red spremenili na predlagani način. Potem pa preidimo na tretjo točko dnevnega reda. Ne, ne, najprej druga točka. E, sporočila predsednika nimam nobenih, e, potem pa sledi tretja točka, zanesljivost oskrbe z zemljskim plinom. O tem poročilu smo že večkrat govorili, danes bomo imeli še razpravo o amantmajih, o predlogih sprememb. Kot ste videli, je zelo veliko predlogov sprememb, se pravi zelo veliko eh, dela in eh, besedilo moramo obdelati. Poročevalec ima kot prvi eh, besedo. Ob deseti uri, ne vas spomnim, bomo imeli glasovanje. Prosim, da prinesete svoje kartice. Gospod Vidal Kvadras. Hvala eh, lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil pri vseh kolegih v tem odboru za sodelovanje pri tem osnutku. Gre za predlog uredbe in, in približno 500 predlogov sprememb imamo. To pomeni, da je ta tema očitno zelo zanimiva. Gospod eh, predsedujoči, najprej želim govoriti na splošno o predlogih sprememb. Večinoma gredo v isto smer in eh, je podobna vsebina in po mojem eh, ne bo težko formulirati kompromise, ker se tu že kažejo pozitivni znaki. Pri predlogih sprememb imamo dve skupini predlogov. Eni predlogi želijo izboljšati predlog, ne predlagajo pa radikalnih sprememb besedila. Drugi predlogi pa so širši in zahtevajo res bistvene spremembe. V prvi skupini To so torej tiste, ki ne zahtevajo velikih radikalnih sprememb, želim omeniti naslednje. Torej nekateri izpostavljajo vlogo trga. To naj bi bila prva faza za preprečevanje krize. Eh, drugi pa želijo koordinacijski skupini, za plin dajati eh, večjo težo pri odločanju, zahtevajo konsultacije in podobno, s tem nimamo težav. Potem pa obstajajo predlogi sprememb, ki iščejo neko idealno eh, formulo za to, da bi bili eh, investicijski stroški uravnovešeno porazdeljeni med tiste, podjetnike, ki investirajo in tiste, ki jim to koristi. Tudi tukaj ne bo velikih težav. Potem pa imamo predloge, ki iščejo uh, uravnovešenost med zanesljivostjo oskrbe in gospodarsko učinkovitostjo investicij. Tudi tu se bomo prav gotovo lahko dogovorili. Nekateri predlogi pa želijo okrepiti določene klauzule v pogodbah s tretjimi državami. Tudi tu bomo prav gotovo našli rešitev. Drugi opozarjajo na to, da je potrebno zagotoviti določene vode Eh, s katerimi bomo povezali regije, ki so nekoliko izolirane pri oskrbi z energijo. To je torej prva skupina predlogov sprememb. Potem pa imamo še predloge sprememb, ki se nanašajo na obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in tu je tudi nekaj točk, ki jih bomo prav gotovo lahko upoštevali in kjer ne bo veliko nasproti. Potem pa druga skupina sprememb, ki so bolj obsežne narave. Tukaj imamo najprej pojem zaščitenega potrošnika in oziroma zaščitenih odjemalcev, tu želimo eh, deloma dobiti večjo jasnost in mislim, da je ta zahteva legitimna. Ta definicija se v Evropi omejuje na gospodinstva in to naj bi veljalo za celo Evropo, da bodo gospodinstva zaščiteni odjemalci. S tem je tudi povezana norma um, oskrbe, standard oskrbe. In če želimo garantirati v neki državi oskrbo tudi za druge odjemalce, potem to lahko država stori pod pogojem, da upošteva tudi solidarnost eh, do sosednjih držav, če bi prišlo do kakšnega oskega grla. Uh,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 mojem mnenju tu ni večjih težav. Pripravljen sem sprejeti še dodatne kriterije. E, kolega Svoboda tudi predlaga zelo konkretne kriterije, da bi te odjemalce, naprimer javne službe, e, tudi ustrezno pokrili. Drugi se zauzemajo za to, da se standard N-1 spremeni v kazalnik, ki se nanaša na tveganje in posledice na mesto obveznega standarda, bi imeli kazalnik. V filozofiji uredbe pa je to seveda drastična sprememba. Kriterij N-1 mora ostati obvezen standard. dokler je dokončni pristop tehnično soliden in dokler predvideva, da se to spoštuje tudi na regionalni ravni. Mi moramo dosegati primerljive rezultate v posameznih državah članicah in zaradi tega uh, se zauzemam za to, da bi eh, standard N1 temeljil na analizi tveganja in posledic, zato da se bodo države članice lahko držale tega standarda. Treba pa je seveda kljub samo upoštevati specifike posameznih eh, držav članic. To naj ne bi bil prisilni jopič. Eh, to naj bi zagotovilo tudi upoštevanje posebnosti posameznih trgov držav članic. Nekateri kolegi to predlagajo, da bi eh, iz tega standarda naredili samo kazalnik in to zame ni zadostno. Mislim, da moramo najti neko srednjo pot, nek kompromis med obima pristopoma. Odbor bi informiral tudi o tem, da obstaja že neko stališče v svetu, po katerem naj bi n minus ena postal obvezen standard. Torej, tako je stališče sveta. Torej, mi vemo, kakšna je situacija v svetu in ker so se tam že dogovorili, poskušamo tudi mi ostati tukaj konstruktivni, želimo najti primerno rešitev na podlagi elementov, ki sem jih omenil. Nadaljna pomembna točka v predlogih sprememb se nanaša na kriterije eh, za primer krize. Tu imamo različne odstotke, 10 odstotkov, 20 odstotkov eh, prestoje, naj bi bil en organ ali pa dva organa, stvari naj bi bile razporejene geografsko po regijah, po državah. Eh, Torej, tukaj imamo zelo veliko različnih eh, prispevkov z različnih zornih kotov. Vse te bi označil kot zanimive in nanašajo se tudi na zelo realne situacije. Osebno pa bi rekel, da ne smemo preveč omejevati možnosti, da bi eh, razglasili vse evropsko krizo. Morda obstajajo posebni primeri v nekaterih državah in regijah, eh, ki so lahko zelo resni, vendar primer vse evropske krize ne smemo uh, tu izločiti. Uh, ta možnost mora biti uh, dana. Eh, mi bomo torej sestavili seznam različnih situacij, ko naj bi razglasili krizo, ko pač to zahteva nek organ, ko se v neki državi pojavi določena situacija. Če stvari preveč natančno definiramo, preprečimo možnost, da komisija razglasi vse evropsko krizo. Kaj ti? To se lahko tudi zgodi, ko so zelo prizadete določene države. Torej ta možnost naj bi še naprej obstajala. Tu gre za sporno točko. Upam, da bomo našli kompromis. ki bo omogočal, da ko se znajde v krizi država članica ali dve državi članici in ko se kriza omejuje na majhno skupino držav članic ali pa na eno državo članico, da ta ne ostane brez zaščite, temveč ta dobi eh, solidarnost eh, celotne Evropske unije. To je naš cilj. Eh, kolege in kolegice želim tudi obvestiti o tem, da je sekretarjat odbora posredoval novo besedilo, ki smo ga dobili od sveta. Tam gre za regionalno sodelovanje, to je priloga 9 in tu se navajajo tiste evropske regije, kjer se uh, uh, naj organizira regionalno sodelovanje v primeru krize. Mnogi kolegi iz odbora so nam reč tudi povedali, da je v besedilu ustrezno treba izpostaviti regionalno razsežnost, regionalno sodelovanje, kajti to je najboljši način za to, da se odzovemo na krize v oskrbi. Tudi jaz se strinjam s tem in del problema, ki sem ga ravno kar omenjal, se pravi razglasitev vse evropske krize in podobno. Tu lahko tudi sledimo temu regionalnemu pristopu. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, to besedilo sveta eh, smo dobili po roku eh, za predloge sprememb in zaradi tega je stvari težko tu uskladiti kot poročevalec bi sporočevalci v senci rad pripravil besedilo parlamenta in če se dogovorimo, bomo tu v odboru lahko glasovali o tem. Če se predsedstvo in predsedniki posameznih političnih skupin strinjajo s tem, torej če se vi strinjate vsem tem in predloge odbora lahko potem dajo tudi predloge za izboljšavo tega besedila. Potem pa nadaljni predlogi sprememb, ki želijo močno spremeniti naš predlog. E, torej, pri teh predlogih gre za spremembo pristojnosti komisije v krizi in predlogi sprememb predvidevajo možnost, da komisija neposredno posega v trg, če ni zadovoljna z ukrepi držav članic. Glede tega imam določene dvome. Ne vem, ali je to politično sploh izvedljivo. In prav gotovo bi bilo zanimivo tudi slišati, kaj komisija pravi o tem, kaj ti to najbolj njo zadeva. Kakšno je torej mnenje komisije? Jaz bi bil za to, da komisija tu dobi celo vrsto možnosti za to, da poskrbi za to, da bodo v primeru krize stvari korektno delovale. Vendar vse to mora ostati v določenem okviru. različne države članice se prav gotovo ne bi strinjale, da komisija tu dobi neko absolutno pristojnost v teh okoliščinah. To prav gotovo ne bo izvedljivo in zaradi tega menim, da moramo tukaj pametno ravnati, smotrno in poiskati pameten kompromis. Drugi predlogi zahtevajo večjo budnost, previdnost, nadzor, Eh, tudi zaradi korektnega delovanja notranjega trga. Tukaj gre za klauzulo tretjih držav prosti pretok pri plinu in mehanizem za zgodnje opozarjanje. Eh, mislim, da bi te lahko sprejeli. Strinjam se tudi s predlogi sprememb, kjer se poslanci za zauzemajo za sodelovanje med eh, Oettingerjem in visoko predstavnico za zunanjo politiko, gospo Eštonovo. Tudi tukaj moramo biti previdni. Tu moramo. Uh, kolegi iz odbora za zunanje zadeve preveliko pozornost posvečajo vlogi eh, predstavnice za zunanjo politiko v primeru energetske krize. Tu imamo tudi tehnične in energetske vidike in sodelovanje med njo in komisarjem za energijo je pametno, vendar stvari morajo biti uravnovešene. In potem pa še nekaj. Mnogi predlogi spremem se zauzemajo za to, da prestojni organ tu zelo natančno definiramo. Mislim, da je to smiselno. Prestojni organ naj ne bi bil regulator in če ne bo, potem bi morale vlade in regulatori tesno sodelovati. Tudi tukaj potrebujemo neko ravnovesje. Torej. To je v zelo grobih potezah povzetek predlogov sprememb in njihove vsebine. S tem sem stvari strnil, povzel to, kar je tu mišljeno in v sodelovanju s poročevalci v senci in soglasjem predsednikov, moramo sedaj iskati kompromise. Tu gre torej sedaj za to, da iščemo posem konkretne kompromise. In mislim, da so sedaj tudi dani pogoji za to, da lahko najdemo te kompromise. Tu sedaj moramo pokazati dobro voljo za sodelovanje, konstruktivnost. Seveda so pričakovanja glede te uredbe zelo visoka. zlasti v pristojnih panogah in v družbi kot celoti v Evropi. To smo videli tudi v medijih, eh, da so torej tu pričakovanja do te uredbe zelo visoka. In mislim, da mi lahko kot odbor za industrijo opravimo svojo nalogo in ne smemo razočarati državljanov. Hvala. Hvala, kolega, za dobro, obsežno predstavitev situacije. Mi imamo sedaj približno pol ure, potem bo glasovanje, sedem prijav k besedi imamo, potem je pa to res vse. In potem pa seveda želimo poslušati komisijo in poročevalca in upam, da nam bo uspela. Najprej ima besedo gospod Svoboda. Hvala, gospod predsedujoč, kolegi Vidal, Vidal Kvadrasu. Uh, če me posluša in če ga ne motim preveč, eh, se želim zahvaliti za njegovo delo. Naj ostanem pri njegovi domovini in španskem predsedcu. Tu gre za zelo uh, težko Jakobovo pot, eh, vendar prav gotovo mu bomo pomagali uh, odstraniti vse uh, kamne spotike, zato da varno pre, pridemo v Santiago. In torej navajal je že marsikaj iz kompromisa, torej glede zaščitenega odjemalca. Eh, tu mislim, da smo istega mnenja. Prednost imajo gospodarstvo gostinstva in eh, to ne sme biti v nasprotju z načelom solidarnosti. Se strinjam. Potem pa N-1. Moja politična skupina ima različne predloge sprememb, o tem nismo toliko razpravljali, to tudi ni ideološko vprašanje. Strinjam se, da moramo ostati pri obveznem eh, standardu, če seveda se zagotovi tudi ustrezna fleksibilnost in prilagajanje k eh, nacionalnim okoliščinam. Če imamo sedaj eh, kazalnik in potem pa še prilagajanja, potem bo to zelo začasen kriterij, ambivalenten in zaradi tega tudi podpiram osebno poročevalca. Kar zadeva posledice krize, je naš cilj pravzaprav to, da tega zakona nikoli ne bi uh, uporabili. Mi želimo vedno preprečiti krizo. Če se pa kriza zgodi, mora komisija imeti tudi ustrezen manevrski prostor za delovanje. Kar zadeva regionalno sodelovanje, mislim, da to lahko stvari naredimo skupaj, kot je to predlagal poročevalec. Morda pa lahko komisija pove nekaj o naslednjem. V seznamu uh, držav, ene države, ki je zadnji celo trpelo, ni, ni slam reč Slovaške. Zakaj ni eh, Slovaška v neki eh, regionalni povezavi? Eh, Poljska je, Mačarska je, Slovenija je, Slovaške pa ni. To je torej detaljno vprašanje. Tudi kar zadeva možnost nabave E, torej, če naj komisija posega samo takrat, ko trge nacionalni ukrepe ne delujejo, potem je jasen vrstni red. Najprej trg, potem nacionalni organi in na to na koncu šele komisija. Spori se vedno lahko pojavljajo v podrobnostih, eh, pa če naredimo še tako dober zakon, vendar prioritete in vrstni red morajo biti za znani. Sodelovanje med Eštonovo in Oettingerjevem v krizi, tudi to je pragmatično uh, vprašanje. Torej, jaz sem tudi v pol, zunanje političnem odboru, tukaj sem namestnik uh, in tu ne vidim nobene konkurence, tu je treba delovati skupaj. Eštonova eh, gre lahko po uh, diplomatski poti, ko pa gre za kontakte z uh, konkretnimi energetskimi koncerni doma in v tujini, uh, tu je pristojen gospod Oettinger in ona dva morata dobro sodelovati in tukaj imamo zelo velike možnosti za kompromis in to bi bilo najbolje, eh, da se tudi čim prej dogovorimo s svetom. To je nujno potrebno. Mi smo tudi pripravljeni takoj navezati stike s svetom, ničesar nočemo blokirati, to je tudi dober signal za parlament, se pravi, da se ob institucionalnih vprašanj lotevamo tudi vsebinskih. Hvala. Hvala, gospod Čemanski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, jaz eh, moram reči, da je treba res pohvaliti delo gospoda poročevalca. Mislim, da je razvil kar nekaj dobrih kompromisov in da se pripravlja dober instrument, vendar najprej politični uh, komentar. Ta uh, uredba je zelo pomembna za to, da vidimo, ali je solidarnost iz Lisbonske pogodbe uh, nekaj, kar je na papirju ali kar dejansko obstaja tudi v življenju. Če želimo instrument, ki bo učinkovito vplival na energetsko oskrbo in zanesljivost te oskrbe v Evropske unije moramo seveda zagotoviti, da bo jasno opredeljena vloga Evropske komisije zlasti v okoliščinah, ko tržna orodja, tržni instrumenti ne delujejo več. Močno spoštujem seveda eh, delo skupine za oskrbo s plinom, eh, vendar eh, treba je tudi zamisliti situacije, ko pač trg ne bo zadoščal. Odzivi v krizi so potrebni takrat, ko se dobava v neko državo članico zmanjša za 10 odstotkov. 10 odstotkov je odstotek, ki ga jaz predlagal, kajti zmanjšanje za 20 odstotkov se morda nikoli ne bo eh, pojavilo v Evropske uniji in mi ne smemo imeti preveč široke. Eh, opredelitve zaščitenih odjemalcev, kajti sicer bo ta skupina tako velika, da sploh ne bo mogoče Eh, zagotoviti ustreznega pretoka plina v krizi. Mi potrebujemo investicije v infrastrukturo, zagotoviti moramo interkonektivnost, eh, povezljivost in tudi eh, dvosmerni tok zlasti v Evropi. Potrebujemo tudi ustrezne mehanizme za delitev stroškov in ogledati si moramo tudi, kako bo financiranje teh Eh, infrastruktur, morda bi se to dalo narediti z evropskimi sredstvi. Nikakor ne smemo eh, eh, sprejemati amandmajev, ki bodo preprečevali implementacijo takih infrastruktur. In to je zelo pomembno vprašanje. Pomislimo tudi na to, kar je povedal gospod Charles Volski. In sodelovanje z gospod Eštonovo bo tu ključnega pomena. Naj povzamem, vse je odvisno od nas, mi. Eh, bomo naredili velik korak v povečano energetsko varnost. Eh, to je vse pomembno za države članice in državljane in državljani bodo dobili vtis, da se je tudi nekaj spremenilo v Evropski uniji, kajti sicer nam bodo stvari eh, ušle iz rok in zapravili bomo toliko mesecev dela. Torej, to moramo imeti v mislih, ko si ogledujemo amandmaje in hvala lepa tudi poročevalcu za odlično delo. Hvala lepa. Uh, uh, eh, hvala lepa. Aleho, mislim, da si opravil zelo dobro analizo in mi moramo priti eh, do neke rešitve, ki ne bo omogočila samo preprečevanje krize, reagiranje v krizi. Tu potrebujemo dobro eh, usklajevanje med različnimi vidiki, nacionalno, regionalno in podobno. In hkrati pa moramo imeti tudi nekaj možnosti, prilagajanja. To moramo tudi upoštevati pri našem glasovanju. Ko glasujemo, moramo biti strateški. Predlagal sem spremembe eh, glede eh, dvosmernega toka. Eh, torej preusmeritve eh, toka, to je poceni, to se da narediti hitro in Eh, tudi regulatorji naj bi imeli čim več eh, pooblastil. Eh, bojim se, da če regulatorji ne bodo na vozniškem sedežu, da bomo imeli pač eh, dva šoferja in eh, lahko bi prišlo do spodkopavanja tudi eh, notranjega trga, konkurence in podobno. Torej, agencije morajo biti močne, konec koncev razpolagajo z znanjem, informacijami, ti naj bi bili na vozniškem sedežu in mi moramo seveda povečati tudi preglednost, kar se da čim bolj moramo omejiti tudi opredelitev pojma zaščiteni odjemalci. Videl sem eh, predloge van, gospoda Van Nisteroja, gospe Nibler. Ti so dobri tudi vaš in mislim, da enega od teh eh, moramo vzeti. Ne verjamem, da bo evropski proračun pomagal pri reševanju težav pri investicijah na področju plina. Mi ne bomo imeli na voljo milijard v evropskem proračunu. Kaj želimo mi pravzaprav tukaj? Mi želimo najti sistem, po katerem bodo akteri morali uh, za, uh, pravočasno ukrepati, naprimer dvosmerni tok in podobne. Ne uh, Rurgas, uh, ne uh, tisti, ki izdelajo uh, okoli Suesa. Uh, ne bodo pomagali eh, prostovoljno. Torej, mi moramo storiti eh, vse za to, da bodo oni dali denar za investicije. Eh, evropski proračun ni božično drevo, temveč mi potrebujemo jasna pravila, stroge pravila. Imam pa dve vprašanji za komisijo. Kako je s tem regionalnim pristopom? To je pristop, ki ga tudi jaz želim, vendar bojim se, da če ne bomo previdni, bomo imeli. Um, regionalno usmeritev, regionalni pristop ne bodo pa urejeni detajli, ali je besedilo res eh, vodotesno ali pa bodo tu ostale določene vrzeli. In potem še zadnje, nekaj, kar me jezi. 6 dni na teden se na polski govori. Uh, Eh, se eh, govori o konkurenci, konkurenci in eh, potem pa se govori proti Rusiji in kaj se zgodi, se sprejme pogodba z Gazpromom, vse to skupaj je zelo usmerjeno proti konkurenci in nekaj me sedaj zanima, kako je s tem, ali se tu zaradi zanosljivosti oskrbe izpravljajo podkopava notranji trg. Eh, kaj namerava komisija narediti glede tega? Hvala lepa, kolega Baljan. You, Kolegica Baljan. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila tudi gospodu Vidalu Kvantrasu za odlično upravljeno delo. Gre za zelo težavno vprašanje. Sama bi jih rada naslovila nekaj. Najprej pravilo N-1. Na začetku sem menila, da tega pravila ne bi smeli uporabljati kot standard, ampak bolj eh, kot eh, kazalec. Mislim, da bi lahko to pravilo dalo zavajujoč občutek varnosti, kaj te možnosti interpretacije so številne. Ta instrument še zdaleč ni popoln, vendar pa sedaj menim, da potrebujemo vsaj minimalen prak, V nasprotnem primeru ta predlog ne bo učinkovit, tako kot ni učinkovita direktiva sveta, ki jo skušamo izboljšati. Poleg tega moramo biti previdni pri izvajanju tega instrumenta, upoštevati je potrebno specifične vidike v državah članicah. Komisija z eh, tem predlogom tudi razširja pristojnosti na številnih področjih. Sama se ne zauzemam za centralizirano komisijo, vendar pa vem, da je komisija zelo pomembna v primeru kriz. Vendar pa je v tem primeru vloga komisije eh, dodana vrednost. Ne smemo povečevati moči eh, komisije, vsekakor pa mora komisija imeti dovolj pristojnosti. Poleg tega pozdravljam tudi skupino za svetovanje komisiji, v eh, primeru kriz. Mislim, da bi to skupino morali obravnavati enakovredno z komisijo v okviru tega predloga. Sedaj pa k predlogu sveta, ki mislim, da je zanimiv. Prilogo štiri je vsekakor potrebno upoštevati. Posem smiselno je, da okrepimo eh, sodelovanje, ko gre za varnost oskrbe z energijo. Zavedati se moramo, kakšen je ta problem in kakšne so regionalne značilnosti. Hkrati pa mislim tudi, da je zelo pomembno, da poskrbimo za diverzifikacijo energetskih verov in energetskih poti. Poleg tega pa moramo še nadalje razvijati energetski trg. Kar zadeva prak za razglasitev eh, krize v eh, skupnosti. Določiti je potrebno tudi minimalno število pristojnih organov za razglasitev krize. Mislim, da moramo najti rešitev za ta problem. Najslabše bi bilo, če bi bila ta uredba tako zelo stroga, da bi države članice da bi se države članice znašle v krizi in da se na njo ne bi mogli odzvati, ker bi bil uh, tako določen prak. Ta sistem mora ponuditi možnost, da se odzovemo na vse možne situacije, zaradi tega je potrebna prožnost. In veselim se že nadaljnih razprav z gospodom Vidalom Kvadrasom in poročevalci v senci na to temo. Najlepša hvala. Prosim naslednje kolege, da pazijo tudi na čas. Gospod predsednik, Najlepša hvala. Rad bi čestital kolegu Vidalu Kvadrasu. Veliko je prispeval k obravnavi te teme in prepričan sem, da bomo delo tudi uspešno opravili. Gre za zakonodajo, ki se je pojavila v pravem trenutku, gre za preprečevanje kriz, gre za to, da bomo izboljšali pripravljenost na krize. Upozoril bi vas rad na različne vidike. Zakonodaja ne more pokrivati vseh vidikov. Zakaj? Če želimo tržne mehanizme in dvosmerni tok, če želimo, da bo to delovalo, potem morajo biti vse države povezane v skupno omrežje plina znotraj Evropske unije. Doslej ta uredba ne rešuje problema energetskih otokov. Včeraj sem zastavil vprašanje, kako bo rešen ta problem energetskih otekov, otokov in zastavljeno In odgovorjeno mi je bilo, da se upošteva tudi baltsko področje. Litva ne izpolnjuje kriterija N-1, ta problem želimo rešiti s tem, da se povezujemo z latvijskim, latvijskim trgom. Torej, rešili bomo ta problem z N-1, vendar bomo še naprej ostali energetski otok, kajti ta uredba ne rešuje našega problema. Evropa pa ne more dopustiti situacije, v kateri bodo obstajale regije oziroma območja, ki bodo odvisna od enega samega dobavitelja. Ne, to ni sprejemljivo. Ne želimo, da bi bila Evropa odvisna od Gazproma in uh, da bi bili izpostavljeni izsiljevanju Gazproma. Kajti, če imamo samo enega dobavitelja, potem je seveda veliko prostora za izsiljevanje moja država se s tem problemom že kar nekaj časa sooča in mislim, da moramo v okviru te zakonodaje narediti prve korake v tej smeri. V nasprotnem primeru ne moremo govoriti o zanesljivi oskrbi s plinom. Narejenih je bilo že kar nekaj korakov in pomembno je, da Evropska unija sprejme tudi finančne obveznosti, da zagotovi finančna sredstva, tako da bomo rešili problem energetskih otokov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še štirje ste se javili k besedi, potem sledi komisija in pa poročevalec ob desetih, pa moramo zaključiti. Kolegica Tikao je naslednja na vrsti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să felicit și eu pe domnul Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim čestitati gospodu Videlu Kvadrasu in želim izpostaviti nekaj, po mojem mnenju, pomembnih eh, vidikov. Za zaščitene odjemalce je zelo pomembno, da vključimo tiste eh, institucije, ki delujejo na medicinskem eh, področju, na področju izobraževanja in tudi, eh, ki zagotavljajo osnovna živila. Treba je tudi izpostaviti solidarnost med državami članicami v primeru energetske krize in upam, da bo v poročilu gospe Valjan Eh, da bo pač ustrezno vključila pravila glede eh, določanja energetskih otokov, da je treba tudi torej ustrezno povezovati te otoke. Eh, zakaj je potreben ta amantma? Po potreben je zaradi tega, ker se nanaša na celotno energetsko strukturo in ne zgolj na plin. Treba je tudi ustrezno unesti obnovljive vire energije in tudi vire za oskrbo. Pomislimo tudi na plinovod na Buko. Tudi ta bo zagotavljal um, ustrezno raznolikost dobave in preprečil um, prenehanje oskrbe s plinom. Hvala lepa, Angelika Nibler. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala našemu poročevalcu Vidalo Kvadrasu, ki mislim, da je zelo dobro strukturiral današnjo razpravo v svojem uvodu. Omejila se bom na tri točke, ki se mi zdijo pomembne. Prvič, definicija zaščitenih odjemalcev. Zahvaljujem se kolegu Termesu. Veliko uh, je že vredna tvoja pohvala, kajti zelo redko jo slišimo. Mislim, da bi morali obdržati to definicijo zaščitenih odjemalcev prosim, da si zapiše tudi moj prispevek k temu. Druga tema, dvosmerni tok. Tukaj gre za obvezojoče eh, kriterije eh, v roku dveh let. Mislim, da je to preveč ambiciozen eh, načrt, kajti potrebno je upoštevati tudi gospodarske vidike. Eh, potrebno je upoštevati predloga sprememb 265 in 266, potem pa še predlog kolega Rubiga glede eh, strateških eh, energetskih rezerv. Cenim kolega Rubiga, vendar se v tem primeru z njim ne strinjam. Mislim, da tega na ravni Evropske unije ne potrebujemo, da pa se moramo izogniti izkrivljanju trga. Tako da ne bomo zašli v situacijo, da bi rezerve tudi dejansko potrebovali. In še zadnja točka. Tukaj se tudi pridružujem svojim kolegom. Mislim, da je pomembno, da v tej uredbi jasno navedemo odgovornosti vseh deležnikov, kaj morajo storiti podjetja, kaj morajo storiti države članice, kaj je potrebno storiti na ravni Evropske unije. Strinjam se tudi s kolegico Valean, da potrebujemo skupino za koordinacijo za zemljski plin, ki jo je potrebno ustrezno povezati v strukturo. Komisija potrebuje seveda odločilno vlogo, vendar pa je takšna vloga mogoča le, če bodo vsi natančno vedeli, katere so njihove odgovornosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Ransdorf. Uh, ja, me slišite? Sem proti izrabi besedice filozofija, kajti to vodi v številne neumne posledice, kakor sem videl v Nemčiji pred kratkim, ko sem potoval v Brusel. Na enem izmed počivališč sem obiskal javno stranišče in tam je pisalo naša filozofija. To je bil napis nad vrati. Torej, prosim, ne uporabljajte toliko te besedice filozofija. Drugič. Ta razprava v veliki meri odseva uvod eh, poročevalca in sam bi rad izpostavil štiri teme ki so po mojem mnenju zelo pomembne. Prvič. Gospodarska diplomacija. Upoštevati moramo, da je zaradi krize prodaja Gazproma upadla za 30 odstotkov. To je situacijo predvsej spremenilo. In to nam daje dobre pogoje za gospodarsko diplomacijo Evropske unije. Na ta način lahko bomo lahko preprečili prekinitev oskrbe z zemljskim plinom, ki smo jo bili priča lansko leto. Naslednja tema, ki sem jo omenil pri predstavitvi gospoda Oettingerja, gre za banke, kaj te banke ne podpirajo številnih finančnih instrumentov, ki so zelo pomembni na področju zemljskega plina in tudi na področju naftne industrije. Ne podpirajo recimo instrumenta MT799, ki ga zahteva ruska stran. Tretja točka. Podpirati moramo povezljivost. To je bila glavna uvira pri zadnji prekinitvi oskrbe z zemljskim plinom. Obstajala je možnost dobave preko Belorusije, vendar pa naša omrežja niso bila pripravljena na to priložnost. Torej, povezljivost je zelo pomembna. In še četrta točka. Izgradnja rezerv zemljskega plina. Slediti moramo politiki zanesljivosti, torej poskrbeti moramo za to, da imamo rezerve, na katere se lahko upremo. Hvala lepa, naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsednik. Delujoč notranji trg je, kot je dejal gospod Vidal Kadras, ena izmed, eno izmed najboljših zagotovil za varnost oskrbe z zemljskim plinom. Ampak, ko govorimo o varnosti oskrbe, ko govorimo o trgu, moramo poštevati tudi povezljivost, eh, kot, je, kot so dejali številni kolegi. Gospod Turmes je dejal, da te investicije najbrž ne bodo prišle iz proračuna Evropske unije, ampak iz strani, ampak strani podjetij. Pri tem se je potrebno zavedati, da obstajajo primeri, kjer je trg dejal, da ne bo financiral takšnih projektov za namenom pojez, povezljivosti, zaradi tega, ker je trg premajhen. Gazprom pa je dovolj velik, da se otrese kakršnekoli konkurence v prihodnosti. Da bi se izognili energetskim otokom v Baltiku, moramo poskrbeti za ustrezne subvencije. Trg namreč ne bo financiral povezav med recimo eh, Polsko in pa Litvo. Pri tem projektu ni bilo zainteresiranih, ki bi želeli projekt izvesti. Zaradi tega moramo upoštevati načelo solidarnosti, potrebujemo seveda dobro povezljivost, vendar pa bomo potrebovali tudi evropsko solidarnost, da bomo to načelo uresničili tudi na baljskem področju. Hvala lepa. Zelo malo časa še imamo. Ali lahko komisija na hitro odgovori na vprašanje, ki so bila zastavljena? Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod predsednik, skušal bom biti kar se da kratek. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Vidalo Kvadresu in številnim drugim kolegom, mislim da se približujemo zaključku te zgodbe in hvaležen sem za podporo, ki ste nam jo izkazali. Ne bom govoril o posameznih predlogih sprememb, ampak bom izpostavil nekaj tem, ki se mi zdijo zelo pomembne. Strinjam se z poročevalcem in tudi z drugim, gospodom Svobodom, gospodom Turmesom in gospod Nibler, da uh, moramo bolj natančno določiti definicijo zaščitenih odjemalcev ta definicija mora imeti večji pomen in zaradi tega mora biti tudi ože zastavljena. Potem podpiramo tudi n minus ena kot obvezojoč standard. Seveda razumem, da nekatere baltske države nikoli ne bodo mogle doseči tega kriterija n minus ena ampak mislim, da je potrebno ta kriterij doseči na regionalni ravni in baljske države ga lahko dosežejo v sodelovanju z eh, Polsko. Potrebujemo boljše povezave med Zahodom in Vzhodom. Torej na regionalni ravni mislim, da je ta kriterij možno uresničiti. Potem pa k razpravi o dvosmernem toku mislim, da gre za zelo luksuzno razpravo, ki jo vodimo. Eden izmed strokovnjakov mi je dejal, zakaj eh, sploh razpravljamo o tem. Študija nam je pokazala, da dvosmerni tok eh, povzroča zgolj majhne dodatne stroške za novo infrastrukturo in eh, za že obstoječo infrastrukturo. Dvosmerni tok potrebujemo, konec, pika, to je pravi pristop. Torej, želimo, da ste strogi, kar zadeva to pravilo N minus 1. Kar zadeva pristojnosti, ki jih zahteva komisija. Komisija zahteva le, da so načrti ustrezni in gospod Turmes in gospod Sadaka sta že izpostavila, da obstaja velik pritisk na trgu, da bi ošibili situacijo varne oskrbe v državah članicah. Podjetja se seveda borijo za svoje lastne interese. Evropska komisija mora imeti možnost, da državam članicam reče to, kar ste pripravili, ta načrt ni zadovoljiv. V primeru krize pa bi komisija morala imeti možnost, da nadzira ukrepe sprejete z strani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 kar zadeva razglasitev krize na ravni Evropske unije, po mojem mnenju sicer niso potrebni nobeni količinski kriteriji. Mislim, da lahko komisija razglasi krizo tudi, če to zahteva zgolj ena država članica. Mislim, da nima smisla to, kar zahtevajo določene države članice, kajti v zadnjem primeru se eh, dobava strani Gazproma ni znižala za 30 odstotkov, gospod eh, Ransdorf, eh, ampak za 10 odstotkov, kar zadeva Evropsko unijo. Torej 30 odstotkov je posem brezsmiselna meja. Ali se omejimo na 10 odstotkov ali pa se sploh izognemo kakršnim koli številkam. Rad bi izpostavil še eno točko, ki se mi zdi pomembna in to je zunanja dimenzija. Mislim, da ni težav v sodelovanju med gospodom Oettingerjem in baronico Ashtonovo. Glede tega nisem zaskrbljen, vendar pa mislim, da moramo obdržati zahtevo, da države članice izpolnijo oziroma podajo vse informacije o vsakem mednarodnem sporazumu, ki ga sprejmejo države članice. države članice zagotavlja informacije zgolj potem, ko je sporazum že sklenjen. Vendar pa je potrebno komisijo obvestiti preden države članice sprejmejo sporazume. S tem bom zaključil, gospod predsednik, mislim, da sem odgovoril na vsa posamezna vprašanja. In še ena točka, ki jo je izpostavil gospod Turmes. Mislim, da ne bi smeli imeti na ravni Evropske unije manj strogo zakonodajo, kot jo že določa zakonodaja na ravni držav članic in pa pravilo N-1. Zaključek še kolega Vidal Kvadras. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem kolegom za njihove prispevke. Veseli me da so mi izkazali podporo, še prav posebej pri temah, o katerih bomo še glasovali. Kompromisi, ki jih moramo najti, morajo biti takšni, da bodo upoštevali raznolikost te problematike, pa tudi večplastnost te problematike. Ne sme iti za kompromise, s katerimi bodo zadovoljni vsi, ki pa ne bodo dovolj dobri za nikogar. Potrebujemo kompromise, ki bodo ustrezni situaciji in zaradi tega moramo poskrbeti za približanje stališč. Namreč stališča posameznikov tukaj ne bodo zadostovala. Naj navedem nekaj primerov. Gospa Valjan, je povsem pravilno opozorila na to, da bi lahko zašli v situacijo, v kateri bi oskrba za energijo znašala manj kot 10 odstotkov v celotni Evropski uniji. Ampak v eni izmed držav članic bi lahko to povzročilo pravo katastrofo. In zaradi tega bi potem potrebovali odgovor skupnosti Po drugi strani pa se lahko zgodi, da pride do prekinitve dobave v neko veliko državo članico, ko gre za dobavo čez 10 odstotkov in potem bi lahko prišlo do odziva sicer na ravni države članice, ni pa potreben odziv na ravni skupnosti. Torej potrebujemo kriterij, ki pa ne more biti številka. mora nam dati možnost, da se odzovemo na različne situacije, ki sem jih recimo sedaj opisal. Potem regionalna dimenzija. Regionalna dimenzija je lahko odločilnega pomena. Ne sme nadomestiti nacionalne ravni, mora biti prej dopolnilo, kot je dejala tudi komisija. Ne želimo vzpostaviti neko naddržavo. Država Eh, komisija je posem pravilno povedala, da na določenih področjih obstajajo možnosti, ki bi lahko izboljšale delovanje naravne skupnosti. Mislim, da smo na pravi poti. Sedaj smo podrobno razpravljali o tej uredbi in večkrat sem že povedal, da Evropska unija mora pomeniti dodano vrednost za naše državljane, pokazati moramo, da lahko Evropska unija izboljša življenje državljanov pri povsem konkretnih problemih. Ta uredba pa je dober primer za to. gre za jasen odgovor na povsem konkreten problem naših državljanov. Jasno moramo pokazati, da ima Evropska unija smisel. Najlepša hvala. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in prehajamo k glasovanju z majhno zamudo. kar nekaj točk imamo, o katerih bomo glasovali. Najprej pa moramo preveriti, če sploh deluje naša tehnologija. Zdi se mi, da zadeva ne deluje tako, kot bi morala. Predvidevam, da imate vsi glasovalne kartice. Mogoče bi lahko izvedli preizkus.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 Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dragi kolegice in kolegi, dragi kolegice in kolegi, če se boste nekoliko umirili, potem boste lahko vse razumeli in bomo lahko imeli tudi dobro organizirano glasovanje. Tisti, ki se želite pogovarjati, pa prosim zapustite dvorano. Tukaj ostanite samo tisti, ki želite glasovati. Želim tudi preverjati, ali naša tehnologija deluje, torej prosim, glasujte o vprašanju, ali želite, da v prihodnosti začnemo pravočasno z glasovanjem. Ja, ne. Nič boljšega mi trenutno ne pade na pamet, izvolite. Konec glasovanja. Dobro, hvala lepa. Naprava deluje, ja. Odlično. No, Ali vaša naprava deluje? Ma, pozabila sem. Imamo težavo z dvema napravama. Tehnik, tukaj imamo torej težavo v drugi vrsti. In še Postopkovno vprašanje kolega Odija. Hvala lepa. Bili smo informirani, da moramo amantmaje predložiti v angliščini zaradi časovno razlogov, vendar tu želim protestirati. Predlogi sprememb so osnovna temeljna pravica poslancev in tu delamo v demokraciji in želim, da eh, vsak poslanec in poslanka lahko predložijo predloge sprememb v materinščini. Hvala. Kolega Langen. Kollege Langen. Äh, ich will das ausdrücklich unterstützen. To želim izredno podpreti. Gut, und dann möchte ich Ihnen mitteilen. Prav. In tudi sam želim povedati, da to podpiram. To je prvo. Drugič. da smo dosegli dogovor o tem izjemnem primeru in zaradi poštenosti moramo to povedati prav pri tej točki smo se pogovarjali o tem, ne vem, ali ste bili vsi prisotni, vendar pa pogovarjali smo se o tem, ker smo imeli izredno velike težave pravočasno biti upoštevani v postopku. Odbor za kulturo smo prosili, da stvari nekoliko odložijo, da bi imeli dovolj časa. Nismo imeli druge možnosti in zato smo se dogovorili o tem in imeli smo podporo vseh poslancev v odboru, ki so bili takrat prisotni. Žal mi je, torej načeloma imate stotstotno prav, vendar pa v tem primeru smo dosegli dogovor in potem se moram ravnati. Ne moramo vsak teden spreminjati pravil. Žal mi je, tako smo to sprejeli, morda pa bomo našli rešitev za ta konkretni primer še gospod Odi. Da želim samo vedeti, kakšna je pravna podlaga za tak dogovor. Imamo uh, eh, naprimer uh, eh, poslanca, ki lahko reče, uh, tu ne, nimate pravne podlage. Torej, kakšna je pravna torej, podlaga za to, da ne moremo predložiti predlogu sprememb v delovnem jeziku? Lahko prosim sekretarjat odgovori na to vprašanje, prosim. Dejansko obstajajo posebne izjeme, ki se načeloma uporabljajo za plenarno zasedanje, za glasovanje o dokumentih, ki jih nimamo v vseh jezikih. Tu obstajajo določeni pogoji, ki omogočijo določenemu številu poslancev, da se zoprstavijo odločitvi predsednika, kar pa zadeva predloge sprememb, glede tega nimamo ničesar. Prav. Lahko torej nadaljujemo tako, kot smo sklenili takrat v odboru torej tukaj gre za ta konkretni primer. Najprej poročilo Bütikofer. In sedaj predlog spremembe ena. Kdo je za? Morda bi začeli z dvigovanjem rok, če pa bo položaj nejasen, bomo glasovali elektronsko. Se strinjate? Odstavek ena, predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? se kdo vzdrži, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za. Drugi del je brezpredmeten. Preverimo za prvi del, prav prvi del, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Abstimmung ist eröffnet. Glasujemo. En glas EPP preveč, dva preveč. Je zdaj vse lepo in prav? Noch einer. One. Še en preveč. Okay, now. Konec glasovanja. Rezultat je sledeč. 13. Za, kot vidite, zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. Predlog spremembe 5. Dva dela. Prvi del za. Z ustnim predlogom spremembe proti. To je pa nekoliko zapleteno. Preverjamo elektronsko. Gre za ustni predlog spremembe. Samo za to, samo o tem glasujemo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Abstimmung eröffnet, abstimmung geschlossen. Konec glasovanja. Hvala lepa. Sprejeto. Sedaj pa odi glede poslovnika, prosim. Opravičujem se, ker pač nismo dali na glasovanje četrti amandma. Hvala lepa, naredil sem napako. Lahko sedaj glasujemo v drugem delu, potem pa se vrnemo na četrti. Torej sedaj predlog sem imel pet drugi del. Ja, Alles weg, alles weg. Okay, fünf ist jetzt erledigt. Jetzt kommen wir zurück. S petim smo že opravili. Vračamo se na četrti predlog spremembe. Se upravičujem, to je bila moja napaka. Torej, četrti, ki ga imamo samo v francoščini. Če mi dovolite, bi to obravnavali kot lok spremembe in bi ga sedaj prevedli. Bi to šlo? Good. Um. herr bütikofer darf ich sie noch einmal bitten darüber nachzudenken bis sie sich ja. je nekaj, kar kot avtor nisem dobil v angleščini. Dogovorili smo se, da bi vsi predlogi morali biti podani v angleščini francoščine ne razumem dovolj dobro, avtor pa bi imel možnost stopiti v stik z mano, to se ni zgodilo in zato ne želim, da glasujemo o nečem, kar smo dobili sedaj tik pred zdajci predstavljeno ad hoc. Tako pač ne gre. Also, äh, mein Vorschlag war ja Moj predlog je bil, da to vzamemo kot ustni predlog spremembe, potem bi to lahko prevedli. Vendar pa, če ugova, ugovarjate, potem je postopek jasen. To želim povedati še enkrat, želel pa sem najti rešitev. In sedaj imamo seveda razpravo glede poslovnika. Gospod Langen, še prosim. Ah, če se dogovorimo o angleščini in če ne dopustimo možnosti simultanega tolmačenja, potem podam predlog in to pravico ima vsak poslanec, da prekinemo glasovanje in da zagotovimo, da bomo, da bomo naslednjič imeli vse jezikovne različice. Gospod Odi? Si. Gospod predsedujoči. Torej, mi smo imeli pogovor. Eh, torej, opravičujem se poročevalcu, hotel sem se srečati z njimi, vendar smo imeli toliko sestankov, da ni šlo. Torej, če moji kolegi želijo upoštevati ta amandma, ga bom prebral, eh, imamo tolmačenje, vsak bo pač razumil eh, pomen tega predloga spremembe in bo lahko ustrezno glasoval sono concorde con quanto ha appena espresso il collega francese. kolega chichester moramo se držati naše dosedanje prakse da bi ta predlog obravnavali kot ustni predlog spremembe in ko ga preberemo in pretolmačimo vse jezike, lahko to smatramo kot prevod. Torej, nadaljujmo. Gospod Butikofer, še enkrat, prosim. Kolikor vem, poslovnik pravi, da mora da lahko vsak poslanec v odboru ugovarja temu postopku ustnega predloga spremembe gospod Langen, trenutek. Pripravljen sem to, kar sem prepovedal, umakniti, ker se je avtor opravičil. Ja, Hvala lepa. Gospod Odi, ali prosim po francosko preberete vaš predlog spremembe? Počasi prosim, da bodo tolmači imeli dovolj časa za dobro tolmačenje in potem bomo imeli priložnost to si slišati in glasovati o tem. Hvala lepa, da smo dosegli dogovor. Gospod Odi, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Hvala tudi kolegi za to. Uslugo torej poziva komisijo naj spreme pris, celovit pristop, globalen pristop, zato da vodi Evropo po poti zdravega gospodarstva in obnovljene agende za rast, zaposlitev in eh, inteligentno reguliranje in da zagotovi, da tudi vse ključne politike prispevajo k dosegi ciljev. Vabi komisijo naj eh, s parlamentom sproži razpravo o učinkovitosti eh, politike konkurence in naj zagotovi tudi ustrezno protimonopolno politiko, ki temelji na načelu zelo zelo visokih kazni, ki se izračunajo na podlagi prometa brez upoštevanja rezultatov bilance. Um, podjetij, da naj bo to tudi v skladu z eh, cilji in da se na ta način eh, zagotovi obstoj evropskih podjetij. Eh, se sprašuje, ali ne bi morale kazni biti ločene eh, med eh, osebami, ki so odgovorni za protimonopolno škodljivo eh, dejanje in samim podjetjem, eh, ki ima tudi svoje zaposlene in podizvajalce in eh, ki ne bi smeli biti žrtev nezakonitega obnašanja. Hvala lepa za tolmačenje. Ste vsi slišali? Najdo kakšno vprašanje, torej lahko glasujemo. Kdo je za predlog spremembe 4? Kdo je proti? Zavrnjeno. Hvala lepa. Predlog spremembe 6. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 7 ločeno glasovanje. Glasovanje po delih, oprostite. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto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 vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. vzdržani, sprejeto. Äh, sedem, prvi del. Za. Paragraf sedem. Odstavek sedem izvorno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, to pa moramo preveriti. Elektronsko glasovanje. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 17 za je brezpredmeten, se upravičujem. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Hvala lepa. Sedaj pa o celotnem predlogu za. elektronsko glasovanje. To je boljše. Glasujemo. Konec glasovanja. glas EPP preveč. Hvala lepa. Tako, konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje glasovanje, torej čestitke, naslednje glasovanje, poročilo Valean. Tukaj je poročilo nekoliko bolj zapleteno. Imamo veliko ustnih predlogov sprememb in bomo morali biti pazljivi. 27. predlog spremembe. 27 in 28 in ustni predlog spremembe. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Hvala lepa. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 1. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Gospod predsednik, se upravičujem. Že prej sem prosila za besedo, pred začetkom glasovanja pa me niste videli. Rada bi povedala, da je 50. predlog spremembe nekaj, kar ni vključeno v kompromisni predlog. Ena. Predlog spremembe 50 ni vključen v besedilo kompromisnega predloga ena to bi rada povedala težava pa je v tem gospa tikal da poročevalka in čeprav vidim vse politične skupine so sklenile kompromis zato tega ne morem spremeniti če so vsi priznali to kot kompromisni predlog se morate o tem pogovoriti v političnih skupinah drugače ne gre Kann es nicht ändern jetzt. Tega sedaj ne morem spremeniti. Gospa Valjan, prosim. Well, uh, Predlog spremembe 50 ni v tem besedilu, vendar pa je del kompromisnega predloga spremembe 1. Ähm, Gospa Tikal, takšne primere sem doživel tudi že sam da si moramo to vse podrobno ogledati. Vendar pa v tem primeru ne morem nič spremeniti, ker so vse politične skupine to potrdile. Morda bi na plenarnem zasedanju lahko o tem še spregovorili. Tako smo že upravili s kompromisnim predlogom. Ena, sedaj pa dve za. Hvala lepa proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa 54 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 55 z ustnim predlogom spremembe v svežnju s kompromisnim predlogom 4. To je zelo zapleten primer. Torej 54 plus ustni predlog spremembe plus kompromisni predlog 4. Kdo je za? Hvala lepa. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 56 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, z ustnim predlogom spremembe, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3. Z ustnim predlogom spremembe k predlogu spremembe 82. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Enajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Šestinšestdeset. Za. Petinšestdeset. Ne, se upravičujem, pravi predsednik, triinšestdeset. Toliko jih pa ni bilo omaknjenih. Triinšestdeset. Gospod Girek, za proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3. Ja, tri A. Kdo je za? Hvala lepa. Proti? vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, to bomo pa preverili. 69, elektronsko glasovanje, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 70. Gre za jezikovni predlog spremembe. In tako smo tem že upravili. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del je bil umaknjen. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 in 76 identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 gre za drugi del z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 in NV 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi pet za, proti, preverjamo. In vi pet, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 85 za, proti. Še enkrat, prosim. 85 za, proti. Vzdržani sprejeto. 86 za, proti. Vzdržani sprejeto. 15 za, proti. Vzdržani sprejeto. 87 za, proti. Vzdržani sprejeto zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 in 90 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 v svežnju z ustnim predlogom spremembe k predlogu spremembe 91 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto. NV6 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 101 z ustnim predlogom spremembe za, proti, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 7 za proti vzdržani sprejeto. 105 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. 22 za proti vzdržani sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo elektronsko 112, glasujemo, konec glasovanja, glasujemo, ne deluje. Torej glas več proti, vendar pa to ne spremeni rezultata 29 proti 24. Sprejeto. 113 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 116 za, proti, vzdržani, sprejeto, 117 za, proti, vzdržani, sprejeto, 118 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 122, ustni predlog spremembe, za, proti, vzdržani sprejeto. 123, za, proti, vzdržani sprejeto. 26, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 8, za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. 128 za, proti, preverjamo. 128 elektronsko glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 129 za, proti, vzdržani sprejeto. 130 za, proti, vzdržani sprejeto. 131, dva dela prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Preverjamo prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat je pozitiven, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 je brezpredmeten. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 odpade, sedaj pa prvi za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe k 31. za, proti, vzdržani, preverjamo. 31 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, aha, odpade. 34 za, proti, vzdržani, preverjamo glasujemo 34. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. Podelih. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. preverjamo. Drugi del, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV1 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasovanje po delih 37, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del je bil umaknjen. Drugi za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na 39. predlog spremembe, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del umaknjen. 10. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 42. Za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto 43 za, proti, vzdržani sprejeto 6 za, proti, vzdržani sprejeto 7 za, proti, vzdržani sprejeto 44 za, proti, vzdržani sprejeto Klot Turmes title uh, 14A or amendment. Once ustni predlog spremembe o ustni izjavi 14A, ali smo o tem glasovali? Uh, okay. Ja. Ha, skupaj s kompromisnim predlogom spremembe. Hvala lepa. Nr. 45. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto 47, s tem smo upravili. Sedaj lahko glasujemo o celotnem predlogu elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. sedaj pa zakonodajna resolucija, tudi elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Hvala lepa. Sprejeto. S tem smo upravili. Sedaj pa Europeana. Enču tukaj tudi zapleteno glasovanje, predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Dve za. Proti? Vzdržani spreto. Tri za. Proti? Vzdržani spreto. Štiri za. Proti? Sprejeto. Pet za z ustnim predlogom, proti, vzdržani, sprejeto. Šest drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. Sedem z ustnim predlogom spremembe. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Osem za. Proti. Vzdržani sprejeto. Devet. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Deset. Za proti, vzdržani sprejeto, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 15 umaknem, 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 19. 19, da so vam je podelih prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, z ustnim predlogom spremembe za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Äh, Predlog zelenih, da bi v prvem delu predloga svojega šest glasovali prej smo se dogovorili, da ne bi glasovali o tem. Da bi bil brezpredmeten, če bi potrdili 4 in 5, vendar pa če sedaj ustrajate pri tem, bomo to storili. Vendar pa se moramo dogovoriti, kako bomo postopali, ker to ni bilo predvideno. Glasujemo nasprotno z glasovalnim seznamom o prvem delu šestega predloga spremembe. Za. Proti. Še enkrat prosim, veliko vas ni glasovalo. Elektronsko glasovanje. Prvi del šest. Glasujemo. Yes, Težava? Again. Da, ali lahko pojasnite še enkrat, o čem glasujemo? Da, še enkrat bom pojasnil. Prvi del šestega predloga spremembe, po dogovoru s političnimi skupinami, smo se dogovorili, da o tem ne bomo glasovali. Gre za izboljšano upravljanje. Če bi sprejeli 4 in 5, bi s tem že opravili. Sedaj pa zeleni kljub temu prosijo, da bi o tem glasovali. Je sedaj jasno? Gre za to izboljšano upravljanje, ali bi to vključili ali ne. Elektronsko glasujemo. The vote is open. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje elektronsko. Prosim, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Rezultat je pozitiven. Čestitke. Dobro opravljeno delo. Next upstimung. Naslednje glasovanje je glasovanje o namestitvi skrajno velikega evropskega teleskopa. To je zelo pomembno glasovanje. Sprejeto. Je kdo proti? Ne, vsi so za krasno. Krasno delo poročevalca. Naslednja točka. To je poročilo Tošenovski. To smo danes dali na dnevni red. Lahko glasujemo o kompromisnem eh, predlogu 1. Kdo je za? Kompromis 1. Za. Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržan. Sprejeto. 27 za proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj 28 za, 28 za, proti, vzdržan, sprejeto.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 11 za. Kdo je za? Proti? Zdržan? Sprejeto. 12 za. Proti? Zdržan? Sprejeto. 13 za. Proti? Zdržan? Sprejeto. Kompromis 4 za. Proti? Zdržan? Sprejeto. 29 za, proti, vzdržan, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 tudi urejeno. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržan, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. In s tem sedaj o skupno glasovanje, kdo je za celotno besedilo. Torej, kdo je za besedilo v spremenjeni obliki. Celotno besedilo v spremenjeni obliki elektronsko ni potrebno. Kdo je za? Proti? Zdržan? Sprejeto z veliko večino. Eh, s tem smo tudi zaključili to glasovanje. S tem smo pravzaprav končali vsa glasovanja danes, vendar seveda lahko ostanete tukaj, ker bomo še naprej razpravljali. Sedaj prihaja na vrsto točka eh, dnevnega reda 9, nova digitalna agenda za Evropo. Tu imamo jasne podlage za razpravo. Danes eh, načrtujemo prvo razpravo. Kolegica poročevalka, gospa Del Castillo bo kot prva dobila besedo. Hvaležen pa bi vam bil, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, da če imate sedaj kakšne nujne pogovore, je za to zunaj zelo veliko prostora. Prosim, ali bi lahko bili nekoliko uh, tiho, kajti v tem primeru bomo lahko tukaj razpravljali. Hvala. Besedo ima gospa Del Castillo in pozdravljam tudi gospoda Kolasantija kot predstavnika političnih skupin. Počakali bomo še minutko. Zapuščanje dvorane je zelo težavno. Ne vem, zakaj je tako komplicirano zapustiti dvorano. Prosim, hitro. Somebody announced Ja, meine Damen und Herren, ich habe erst. Gospe in gospodje. Najprej dobi besedo gospa Del Castillo kot poročevalka. Prosim, beseda je vaša. Presidente, eh, muchas gracias. Eh... Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Danes, da pa v dan, bomo imeli prvo razpravo o digital, digitalni agendi za Evropo. Parlament je na popraševanje komisije eh, odločil, da bo pripravil poročilo, ker bom jaz prevzela nalogo poročevalke. Torej, preden komisija predloži svoj dokument eh, o, o Digitalni agendi za Evropo naj bi predstavil parlament svoje stališče. Na ta način lahko parlament, svet in države članice usklajujejo svoje mnenje. Ne vem, ali naj stvari predstavim podrobno. Naj izpostavim samo, kako pomembne so informacijsko-komunikacijske tehnologije. Danes v vseh področjih življenja, dela, družbe se soočamo z njimi in danes smo morda na začetku digitalne dobe in mi se te situacije lahko lotevamo na različne načine. Lahko opustimo uh, stvarem proste roke, dopustimo normalen razvoj. Lahko pa prehod na digitalno dobo pospešujemo in spodbujamo. To pa ni enostavno. Spreminjajo se paradigme, situacija je bila nekoč drugačna in včasih je revolucija na področju IKT-ja potekala drugače. Če pa si ogledamo današnjo situacijo, smo pri pravi revoluciji, tu smo sedaj pri bitih, pri atomih eh, in človek se mora prilagoditi na to situacijo. parlament, komisija, svet in države članice naj bi osvetlile to področje z različnih zornih kotov, tudi v drugih forumih se razpravlja o digitalni agendi. Gre za vprašanje, kakšen naj bo naš naslednji korak, kakšni naj bi bili konkretni ukrepi in mehanizmi, s katerimi bi sledili temu razvoju in ki bi omogočili Evropi, da optimalno izkoristi to reformo. Digitalna agenda naj bi dala določene usmeritve, s katerimi lahko dosegamo naše cilje in tu so potrebni specifični ukrepi, nadaljni ukrepi in mi želimo seveda omogočiti optimalno uporabo informacij. Imamo izbiro ali da izkoristimo priložnosti ali pa da zaostajamo za drugimi pomembnimi regijami po svetu, ki se tu zelo hitro prilagajajo novi situaciji. Danes tukaj želim predstaviti agendo eh, 2015.eu. E Dokument eh, imate prav gotovo pred seboj. In tu govorim o pozitivnem krogotoku eh, do leta 2015 eh, za Evropsko unijo. Osrednja točka te razvojne spirale pa so državljani. Potrošniki so v središču te špirale in ti morajo seveda si prisvojiti določene sposobnosti, potrebujejo dostop do mrež in te povezave morajo biti seveda tudi ustrezno hitre. Treba je poskrbeti tudi za zašito pravic pri dostopu, treba je vzpostaviti zaupanje in poskrbeti tudi za varnost v eh, tem digitalnem okolju. Tu seveda potem lahko še omenimo celo vrsto drugih vedikov, ki so pomembni za to, da dosežemo eh, in ustvarimo digitalno družbo v Evropi. Tu imam v mislih zlasti digitalni notranji trg, ki naj bo odprta, eh, zato da bo konkurenca eh, tu delovala. In to tudi pomeni, da je treba ustvariti določene možnosti, priložnosti za dobrine, za storitve. za naše državljane, kaj ti Če tega ne bomo storili, državljani ne bodo imeli dovolj izbire, to pa ni dobro ne za industrijo, ne za gospodarstvo, eh, kajti tu bi zgubljali resurse, konec koncev mi moramo eh, ostati konkurenčni v evropskem prostoru, moramo ohranjati konkurenčnost, zato da tudi izkoriščamo prednosti. Konec koncev imamo tukaj 500 milijonov potencijalnih eh, potrošnikov. v tej eh, spirali imamo potem pa še nek drug eh, krogotok in vse to vodi v samo družbo, vodi nas pa se, pri tem tudi seveda želja po blaginji. Treba je spodbujati odličnost, inovacije, raziskave. tudi naša industrija mora biti konkurenčna. Mala in srednje velika podjetja so zelo pomembna v industrijski strukturi in s tem tudi prevzemajo zelo pomembno vlogo. Ko gre za spodbujanje digitalnega okolja in uh, majhna in srednja podjetja morajo seveda razpolagati z določenimi veri, zato da dosežejo kak napredek. Taka je torej splošna situacija, po mojem mnenju. Tu sem tudi zapisala še celo vrsto elementov, ki so po mojem mnenju nujno potrebni za dober potek tega digitalnega razvoja in eh, potrebni so tudi za politično podporo. Prvič eh, gre za to, da digitalna agenda obsega različne strukture v Evropi, se pravi lokalno, regionalno raven, vse do evropske ravni in cilji, ki si jih tukaj zastavljamo, morajo eh, biti omogočeni vsem ravnem, vsem političnim strukturam, kajti sicer nam ne bo uspelo pomembno je, da so stvari tudi ustrezno vidne, da jih ustrezno posredujemo državljanom. Potrebna bo cela vrsta odločitev. Potrebni bodo tudi redni sestanki, eh, na katerih se bodo enkrat na mesec, en teden ukvarjali z digitalno agendo. To je potrebno zato, da dosežemo vse te cilje. Cilje je treba uskladiti z digitalno agendo. Komisija, predsedstvo sveta in tudi drugi morajo seveda uskladiti svoje delovanje. Načeloma lahko rečemo, da na podlagi določenih eh, ključnih elementov moramo oblikovati svoje delo. Državljani morajo biti v središču, pred nami je revolucija in mi moramo državljanom dati ustrezne instrumente, s katerimi bodo lahko uporabili svoje znanja. Poleg tega je treba tudi dati na volje ustrezna, eh, ustrezne širokopasovne hitre povezave in državljani morajo biti v stanju, da optimalno izkoristijo vse priložnosti, ki izhajajo iz digitalne revolucije, kajti sicer ne bomo dosegali dovolj hitrega napredka. In eh, tega ne moremo primerjati z eh, industrijsko revolucijo. Danes eh, imamo konec koncev opravka s tem, da moramo vključiti celotno družbo in to je razlika med to revolucijo in industrijsko revolucijo. Tu je treba vključiti vse državljane in celotna družba mora sodelovati pri tem razvoju. Kaj ti sicer? se digitalna družba ne bo mogla ustrezno razvijati. To seveda tudi pomeni, da moramo imeti ustrezen, konkurenčen notranji trg in na, moljo, na eh, voljo moramo imeti ustrezne vere. Tu sem tudi izpostavila določena področja, ki se mi zdijo zelo pomembna. Tu gre za področja, ki sem jih jaz eh, identificirala, tu sem eh, tudi izpostavila pomembne cilje pomembne politične ukrepe, ki naj bi podprli te cilje. In na koncu želim povedati še tri stvari. Prvič, zelo pomembno je, da nove določbe na področju telekomunikacij, ki so bile sprejete pred kratkim, tudi hitro uh, začnemo izvajati primerno, dosledno jih moramo izvajati, kajti sicer bomo govorili o stvarih, eh, ki jih eh, poznaje ne bomo nikoli uresničili. Tu namreč eh, se soočamo z veliko priložnostjo. Do sedaj pa samo sedem odstotkov e-trgovine eh, poteka čezmejno. To seveda ni dovolj in tu moramo pospešiti razvoj. Eh, treba je torej najprej uresničevati eh, telekomski svežen in sicer dosledno v vseh državah. In zato pa imamo tudi Evropsko službo v kateri sodelujejo nacionalni regulatori in tu igra ta Evropska služba zelo pomembno vlogo. E, ta naj bi regulirala in v prihodnje tudi intervenirala. To je zelo pomembno. Treba je seveda tudi določiti nadaljne ukrepe za naše cilje. Tu imamo torej že določene cilje, druge bo pa treba še sprejeti. In potem je treba res transparentno preveriti, ali uresničujemo cilje. S tem moramo res pokriti vse vidike kajti sicer bodo to ukrepi, ki nas ne bodo pripeljali daleč in s katerimi ne bomo dosegli konkretnih rezultatov. Sedaj prehajam k koncu, samo še ena pripomba. Ta tema je zame zelo pomembna. Tu gre tudi za dobro sodelovanje eh, s vsemi člani tega odbora ta dokument, ki ga tu predstavljam, ta predlog za digitalno agendo, naj ne bi zopet razvezal eh, telekomskega svežnja, tu ne eh, zahtevamo nove interpretacije telekomskega svežnja. Tu imamo morda neko skušnjavo, se soočamo s skušnjavo, da nekaj spremenimo, vendar to moramo preprečiti, kajti sicer ne bomo prišli nikamor. Eh, v tem poročilu ne želimo odpirati določenih vidikov iz razprave, ki smo jo imeli v preteklosti. Dolgo smo že razpravljali o različnih vidikih eh, telekomskega svežnja in na to se ne bi sedaj ponovno vračali. In zaradi tega bi kolege prosila in kolegice prosila, naj tu res delajo učinkovito. Tudi jaz sem si prizadevala za učinkovito, zato ima pač dokument tudi določeno strukturo. Poskušala sem stvari argumentirati, razložiti. Vendar tu se ne smemo uh, vračati k novim interpretacijam telekomskega svežnja, zaradi tega, ker so te stvari zaključene. Tu smo prišli do konsenza, ki je enim bolj všeč kot drugim, vendar stvari so dogovorjene. Hvala. Hvala lepa za to pomembno predavanje. Sedaj vemo eh, tudi kakšna je vsebina razprave. Deset oseb se je prijavilo k razpravi. Prosim, da se časovno omejite. Najprej eh, dobi besedo gospod Hökmark. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil poročevalki, da je pripravila podlago za to razpravo, da je Eh, nekako orisala smernice za novo digitalno agendo, to je zelo pomembno. Rad bi izpostavil določene vidike, ki se mi zdijo pomembne, sedaj, ko se odločamo za nove e, korake. Torej, v globalnem kontekstu so se zgodile velike e, spremembe po krizi in pomislimo na e, dediščino. E, Evropa je eh, nekoč bila vodilni akter In sedaj se stvari spreminjajo. Kitajska in Indija postajata če dalje večja trga in že danes vidimo, eh, da so največji operaterji telekoma eh, Kitajci in podobno. In s tem se tudi spreminjajo pogoji za razvoj novih tehnologij in tržne podlage za to. In mi se moramo tudi zavedati, da v Evropski uniji vidimo, tudi največjo pokritost prebivalstva s temi novimi tehnologijami. In potrebujemo še več odprtosti za novo konkurenco. Tega se moramo zavedati in to je tudi povedala poročevalka. Mi moramo torej uresničevati telekomski svežen, to je strateškega pomena tudi zato, da ohranimo svojo vodilno vlogo. In potem pa še nekaj stvari, ki bi jih rad dodal. Menim, da moramo biti pri treh stvarih eh, še bolj pogubni. Kako je z digitalnim razkorakom? Kako bomo eh, s tem ravnali v evropskem kontekstu? To bo ključnega pomena za to, da bomo hitrejši kot druge regije po svetu in mislim, da moramo pritiskati na države članice in razne institucije. Te morajo storiti eh, vse, kar je v njihovih eh, močeh za to, da bomo imeli nove storitve, nove rešitve da bomo res ostali najbolj razviti na tem področju. To je ena stvar. Druga stvar je e-trgovina. In mi moramo digitalno agendo povezati tudi z drugimi eh, področji, z navadnim gospodarstvom naprimer. In ena izmed reform, ki jo moramo upraviti, je, da organiziramo eh, kontaktne točke v državah članicah, tudi glede DDV-ja. S tem želimo pač eh, odpraviti birokratske ovire, eh, s katerimi se e-trgovina danes sooča v čezmejnem kontekstu. Torej, to mora biti tudi na agendi in Digitalni razvoj mora biti skladen z razvojem notranjega eh, trga. In tretjič, glede investicij v nove tehnologije, menim, da moramo izkoristiti investicije, ki se dogajajo na trgu, čim bolj. Mi moramo tudi zagotoviti določene javne investicije, ki jih sicer ne bi bilo Hkrati pa moramo storiti še nekaj drugega. Zagotoviti moramo, da ko investiramo, da investiramo v najmodernejše, najsodobnejše tehnologije. To je filozofski eh, pristop in mi moramo poskrbeti za to, da bomo čim bolje izkoristili digitalne priložnosti. To pomeni, da moramo biti vodilni, se pravi vodilni in hkrati široka pokritost. Če ne bomo namreč napredovali hitreje kot druge regije, bodo one, naši konkurenti, že zaradi samih številk. In upam, da sem s tem tudi pomagal poročevalki pri fokusiranju eh, glede digitalne agende. Hvala lepa. Naj se zahvalim eh, gospe Pilar de Castillo. In reči moram, da je to besedilo prijetno presenečenje za me začenši z uvodnimi izjavami, z razlagami in eh, tudi gospod Hökmar je povedal mnoge tehtne zadeve in jaz bi se navezal na to, kar je on povedal. Ko sem bral besedilo uh, gospe de Castillo, menim, da je to lahko pravi bestseller v svetu izobražencev. Tu je mešanica realizma in političnih vedikov in tu omenja pomembne cilje, načine za dosego tega cilja in tudi instrumente, ki so potrebni in omenja tudi, da je potreben akcijski načrt in mi se moramo tudi osredotočati na človeka. Mi smo navajeni, da na človeka gledamo ali kot na proizvodni stroj ali kot Eh, kot na imetnika pravice in dožnosti. Eh, v poročilu pa je eh, gospa Del Castillo preverila, kakšne so prednosti proizvodnje, stroškov dela, ukvarja pa se tudi s kulturnimi vsebinami in tudi eh, človekovim prispevkom v kulturi. To je zelo pomembno za družbo kot celoto. In ta naj bi svojim državljanom zagotovila eh, obstoj in proizvodnja v digitalni dobi, je možna samo, če zagotovimo to mešanico, za katero se zauzema gospode Kastiljo. E, drugi zakon termodinamike pravi, da toplota ne more teči iz e, mrzlega k toplemu telesu. In kaj moramo torej zagotoviti? Usposabljanje ljudi za to, da bodo uporabili ta orodja, te instrumente, se pravi vizija, sanje, ki jih imajo ljudje danes o družbi, ki ljudem omogoča individualni obstoj z nekim pomenom. E, torej, cilj je, da pač pokažemo, kakšno življenje naj dosega človek. Mislim, da bi poročilo morali prebrati tudi tisti, ki niso odbo, člani tega odbora. E, mi moramo vsi seveda narediti svoj prispevek in ko govorimo o človeku, je jasno, da mladi ki so izključeni iz tega, da bodo pač v slabšem položaju kot starejši, ki naprimer nimajo dostopa do digitalne dobe. Zaradi tega, ker eh, nimajo nobenih eh, alternativ. Mladi ne bodo imeli nobenih alternativ. In eh, nevarno bo, če si stvari ne bomo natančno ogledali, tako kot druge države. Turčija, na primer, je pred kratkim porabila mnoga proračunska sredstva za to, da zagotovi usposabljanje državljanov. Evropa potrebuje hitrejši razvoj, potrebuje pogum imamo evropejano in mi bi lahko pravzaprav tudi presegli Google s tem, vendar mi oklevamo. Evropske tradicije, kulturno bogatstvo 27 terice, tisoč let zgodovine je treba digitalizirati in rad bi se zahvalil še enkrat poročevalki in čestitke k odličnemu delu. Äh, Kolega Kalfin kot poročevalec v senci. Hvala lepa. Tudi sam bi rad čestital gospe Del Castillo Vera za osnutek poročila. V veliki meri odseva pomen razvoja digitalne tehnologije, hkrati pa zastavlja tudi ambiciozne cilje za prihodnjih pet let. Pomembno je, da so evropski državljani v središču razvoja informacijske in komunikacijske tehnologije. Pričakujemo, da bo nov komisar, ki se bo ukvarjal zgolj z tem, uspel narediti velik korak naprej na področju novih tehnologij, še prav posebej digitalne tehnologije. Podprl bi rad nekaj ključnih vidikov v osnutku poročila gospoda El Castillo Vera. Najprej uvedba specifičnih parametrov za razvoj digitalne tehnologije. Na ta način lahko zagotovimo bolje, boljše ozračje za konkurenco in če je konkurence več, potem imajo državljani dostop do hitrejšega, boljšega in cenejšega interneta. Poleg tega moramo vzpostaviti pogoje za uporabo večjega števila storitev preko spleta. Razmisliti moramo o vzpostavitvi enotnega in dinamičnega trga storitev na spletu. Vsi državljani Evropske unije pa se morajo naučiti, kako uporabljati digitalno tehnologijo. Pri tem bi rad izpostavil nekaj ključnih vidikov. Verjamem, da bi Evropski parlament lahko bil aktivno vključen v razvoj teh vidikov. Prvič, digitalne tehnologije so koristne le, če zagotavljajo boljšo kakovost življenja in dela evropskih državljanov. To je izjemno pomembno. Vsi smo bili priča revolucionarnim spremembam v vsakdanjem življenju zaradi novih tehnologij. Ne smemo dovoliti, da bi prišlo do novega razkoraka, digitalnega razkoraka. Zaradi tega moramo razmisliti o načelu solidarnosti in sicer v kontekstu digitalne tehnologije. Sestaviti si moramo tudi vprašanje, zakaj Evropska unija zaostaja pri novih internetnih storitvah in izdelkih. Vem, da je pomembno, da ne zgolj uporabljamo tehnologijo, ampak jo tudi razvijamo. Trg je na področju IKT-ja izjemno razdrobljen. Potrebnih je več pobud za univerze in za tehnološka središča tako da bomo razvili nove evropske proizvode, ki se bodo tržili v prvi vrsti na evropskem trgu. Ko govorimo o novih izdelkih in tehnologijah, se takoj soočimo tudi z težavo vsebin na spletu. Evropska unija se ne more izogniti tej razpravi. Najti mora dolgoročno rešitev, ki bo sprejemljiva za celotno družbo. Na ta način bomo prispevali k razvoju novih internetnih proizvodov in storitev. Ne smemo omejiti razvoja interneta, poleg tega pa moramo zagotoviti tudi jasne odgovore, kar zadeva vsebine, internetne vsebine. Torej, družbene norme morajo biti sprejete v novem okolju in preko se bo to zgodilo, toliko bolje bo to. Potem pa še varnost na spletu. Ni dovolj, da imamo zgolj konvencijo držav članic in komisije Evropska unija, si mora bolj prizadevati na mednarodni ravni v boju proti kibernetski kriminaliteti. Zagotoviti je potrebno varnost uporabe interneta. Digitalna Evropa namreč ne bo mogoča brez varnega kibernetskega prostora. To vprašanje mislim, da bi morali bolj jasno izpostaviti v tem poročilu. Hvala lepa, kolegica Valjan. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila gospeda Castillo Vera za njeno poročilo in za ideje ter koncepte, ki jih je razvila v tem poročilu. Strinjam se z večino politik, ki jih poročilo predlaga. Strinjam se tudi s ciljem, da oblikujemo pregledno digitalno družbo v prihodnjih letih in sicer z uvedbo širokopasovnega interneta oziroma dostopa ter z vključitvijo vseh državljanov v digitalno družbo. Državljani morajo biti v središču politike informacijske in komunikacijske tehnologije. To poročilo mora biti osredotočeno in strnjeno, po mojem mnenju ukvarja se eh, tudi z drugimi področji, kot so recimo upravljanje interneta in tako naprej. Ta področja mislim, da ne spadajo v to poročilo. Rada bi zastavila še nekaj vprašanj. Nekoliko skeptična sem glede ciljnega leta 2015. Ne vem, če je to realističen cilj glede na strategijo 2020 za zaključek enotnega trga skeptična sem glede sprejemanja odločitev, glede izvajanja in tako naprej. Ne vem, če nam bo to uspelo do leta 2015. Do leta 2020 pa bi lahko vključili tudi umestni pregled. Recimo leta 2015, to bi po mojem mnenju bil bolj smiseln cilj. Drugič, tradicionalni univerzalni dostop do storitev bi po mojem moral biti izbran tudi v tem primeru. Zagotoviti moramo recimo državno pomoč z učinkovito konkurenco. Na ta način bi lahko zagotovili delujoč trg brez izkrivljanja konkurence. Po mojem mnenju ostaja problem tudi konkurenca na trgu eh, telekomunikacijskih storitev. Na tem področju potrebujemo več konkurence. Namreč obstoječa eh, podjetja obvladujejo večino trga. Pomankanje prave konkurence pa pomeni tudi, da ni utemeljena ukinitev ex ante zakonodaje za področje telekomunikacijskih storitev. Po mojem mnenju moramo zagotoviti kar največ koristi za potrošnike, pri tem pa potrebujemo seveda ustrezen zakonodajni okvir. Zakonodajo lahko ukinjamo le, če imamo delojočo konkurenco. Sedaj pa še nekaj dodatnih pobud, ki jih boste morda vključili v svoje poročila. Digitalna agenda bi se morala posvetiti razvoju trajnostne konkurence. Investitorji v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo morajo imeti dovolj pobud, da bodo vlagali v to infrastrukturo tako danes, kakor tudi v prihodnosti. Infrastruktura mora biti dovolj raznolika in zagotoviti različne storitve za potrošnike. Na področju mobilne eh, tehnologije je trg razdrobljen in eh, številna podjetja nimajo zadostnih sposobnosti za razvoj tehnologije. Pomemben je široko poslovni dostop, pri čemer pa moramo poskrbeti, da bo tudi digitalna dividenda spodbujala razvoj mobilne tehnologije. Ne smemo se osredotočati zgolj na tehnologijo, kot je recimo 3G, ampak eh, na široko pasovno tehnologijo na splošno. Konkurenčen digitalni trg se ne bi smel eh, omejiti zgolj na drobno prodajo, potrebno se je osredotočiti tudi na podjetja. Majhna in srednje velika podjetja bi ravno tako morala imeti na voljo informacijske in komunikacijske storitve in sicer po konkurenčnih cenah. Potrebujejo pravičen dostop do interneta podjetja bodo namreč igrala pomembno vlogo za zagotavljanje novih platform, kot recimo projekt e-zdravje in tako naprej. Še več predlogov imam, ampak s tem bom zaključila. Eh, Zahvaljujem se. In še kolega Lambert, še zadnji poročevalec v senci. Hvala lepa. Smo odbor za industrijo, torej bi rad zauzel bolj industrijski pristop. Če si ogledamo trg, vidimo, da imamo infrastrukturo in nikakor ne smemo sedeti križem rok, kajti kar zadeva tehnologijo, Evropa še ni dosegla nobenega pravega napredka. Imamo operaterje, ki zagotavljajo infrastrukturo, ampak tehnologija eh, ni bila izumljena v Evropi. Gospod Kolosanti se ne strinja z mano, ampak eh, vodilna podjetja niso evropska. Mobilna tehnologija, na tem področju imamo nekaj inovacij strani Nokia in drugih, ampak v veliki večini tukaj ne gre za evropsko tehnologijo. Če si ogledamo posledice, vidimo, da se največ dobička ustvarja na tem področju in Tudi večina programske opreme ni evropska. Zato mislim, da ne bi smeli sedeti križem rok in če želimo biti aktivni na tem trgu, potem se moramo zavedati, da je nujno naše ukrepanje. Zaradi tega potrebujemo osnutek eh, poročila in zahvaljujem se kolegici Del Castillo Vera eh, za to, da je to poročilo pripravila. Vendar pa mislim, da ni dovolj izpostavila tega elementa nujnosti. Drugo vprašanje, kam se trg razvija. IKT skuša doseči v glavnem produktivnost eh, človeških verov. To se dogaja že nekaj let. Trg pa bo moral zagotoviti energetsko učinkovitost in pa učinkovitost rabe verov. In to lahko dosežemo z aplikacijami, ne z strojno opremo na to lahko kar pozabimo. Gre za kulturo, širjenje kulture in tako naprej. Gre za nove možnosti, za nove priložnosti, kot je povedala kolegica Valjan. E-zdravje, to je dober primer. V starajoči se družbi bi lahko recimo starejše pustili doma, eh, namesto da jih eh, zapremo v posebne inštitucije za starejše oziroma v domove za ostarele. Torej, če želimo, da bi Evropa ne vodila, kajti zato je že prepozno, ampak da bi vsaj bila med vodilnimi, moramo poskrbeti za pospešitev razvoja. Številni kolegi govorijo o konkurenčnosti, o tem, da potrebujemo bolj odprt trg in s tem se strinjam, ampak odprtega trga ne moremo doseči brez javnih investicij, brez ciljev, ki se bodo osredotočali na pospešitev razvoja, tako da bomo nadoknadili zamujeno. Včasih dajem primerjavo tudi med strategijo 2020 in strategijo 2010 in mislim, da je še veliko možnosti za napredek. Če si ogledamo še pravice potrošnikov, predlog spremembe 138, skušali smo definirati pravice uporabnikov interneta v Evropski uniji vendar pa mislim, da potrebujemo ustrezno listino o pravicah uporabnikov interneta. Tukaj gre za pravico do dostopa, pravico do varnosti. In seveda podpiram to, kar je bilo rečeno o varnosti interneta, hkrati pa potrebujemo tudi pravico do zasebnosti. Če želimo nizko oglično gospodarstvo, Potem moramo razpravljati tudi o inteligentni mobilnosti. Gre za plačevanje preko mobilnih telefonov in tako naprej. Vendar pa bo ta sistem omogočil drugim, da bodo natančno vedeli, kje se nahajate, v katerem trenutku. Če želimo, da bo javnost podprla te pobude, potem potrebujemo zelo jasna zagotovila, kar zadeva zasebnost lahko bi rekli, da to nima nič opraviti z odborom za industrijo in da se mora s tem ukvarjati odbor za državljanske svoboščine in pravice ali pa kakšen drug odbor. Vsekakor pa si moramo zastaviti cilje, ne zgolj na področju IKT. Govoril sem o znižanju emisij. Če ne bomo imeli ambicioznih ciljev na tem področju, potem evropska industrija ne bo mogla biti vodilna. Mi pa želimo, da bi bila evropska industrija. Uh, vodilna. Želim, da bi se bolj osredotočili tudi na uporabo regionalnih skladov Evropske unije, ti lahko pomagajo pri prehodu. Veliko je dobrih elementov v tem poročilu, vendar pa se ne strinjam, da bo to referenčna točka, ki jo bo uporabljala industrija in tako naprej kaj ti mislim, da ni dovolj pristop, pristojen, eh, prisoten element nujnosti. Poleg tega pa mislim, da je rok leto 2015 nerealističen. Premalo časa je do takrat. Na področju IKT Evropa zaostaja za nekaj izjemami, kot so recimo Nokia in tako naprej. Torej, če želimo napredovati, moramo poskrbeti, da najprej nadoknadimo zamujeno. Tako, drage kolegice in kolegi, sedaj smo končali s poročevalci v senci. Če boste vsi govorili šest minut, pač ne bomo zaključili ob pravem času. Tako da bomo morali omejiti čas za govor. Imamo namreč še eno točko na dnevnem redu. Gospa Tikov, Kavaljo in tako naprej. Gospa Tikal. Hvala lepa, gospod predsednik, ampak gospa Figurejdo je poročevalka v senci. Mogoče bi morali dati besedo. Ja, najlepša hvala. Nismo dobili te informacije. Potem je beseda vaša. Dobrigada, senjor prezident. Je eh, vrda, da je relacija. Hvala lepa gospod predsednik. Predstavljam skupino GUE in govorila bom o tem dokumentu. Ne bi rada zapravila veliko časa, zato se bom osredotočila na tri pomembne točke. Ne bom ponavljala tega, kar so že povedali kolegi. Poročilo kolegice je uravnoteženo na številnih področjih, vendar pa po mojem mnenju, niso dovolj dobri predloge v tem poročilu. Mislim, da bi jih lahko še izboljšali. Pomembno je, da se izognemo novemu razkoraku, novi, novemu izključevanju, ko bo napredovala digitalna tehnologija. Digitalna tehnologija mora napredovati, vendar pa to lahko vodi v novo izključevanje, v novo razdelitev družbe in zato mislim, da bo to zelo pomembno, še prav posebej v Evropskem letu revščine. Poskrbeti moramo za predloge, ki se bodo osredotočili na probleme, s katerimi se že danes soočamo. Zagotoviti moramo tudi, da dosežemo hiter napredek na tem področju, da pa ta hiter napredek ne bo vodil k večji neuravnoteženosti in k večjemu izključevanju. Tukaj govorim tako o odnosu med eh, državami, kakor tudi med eh, posameznimi sloji družbe. Veliko ljudi ima namreč še zmeraj dostop, težave z dostopom do interneta. Vse to bi lahko bilo zelo pomembno, če želimo pomagati posameznim skupinam evropske družbe. Digitalni razvoj bi lahko bil čudovit način za dosego večje socialne in poklicne vključenosti v Evropi, še prav posebej za invalide. Zaradi tega mislim, da so javne investicije zelo pomembne. Nikakor ne smemo pozabiti na načelo solidarnosti. Namreč ravno to načelo moramo spoštovati, če želimo premustiti neravnotežje, ki obstaja v tem trenutku. V poročilo Del Castillo Vera je že nekaj navedb tega problema, vendar pa mislim, da bi lahko te predloge še naprej razvila. Ljudje je potrebno upozoriti, kaj bi se lahko zgodilo. Tako da leta 2015 ne bomo rekli, ja, ta razvoj je samo še poslabšal stvari, evropska družba je še bolj neenaka in povečale so se vrzeli, ki obstajajo med posameznimi regijami, med posameznimi državami. Potem pa še Kibernetska kriminaliteta, tudi to vprašanje je kolega pravilno izpostavil. Mislim, da bi lahko šli še dlje in to vprašanje bolj podrobno razvili. Kaj ti tukaj se pojavljajo resnične skrbi glede nadaljnega razvoja? Tukaj gre za e-trgovino in za druge storitve. Mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezno zakonodajo, ki bi poskrbela za to, da nihče ne bo izključen. niti majhna in srednje velika podjetja, niti potrošniki. Kot sem omenila že prej, določene skupine, določene družbene skupine, kot recimo starejši ljudje, revnejši ljudje, imajo probleme z tem, da bi tudi zase zagotovili kos kolača, ki ga lahko razvijemo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. In v zvezi s tem bom podala nekaj predlogov. Sedaj pa gospa Tikao. Aš eh, Dorisa, mm, oferite še opedom na raportor. Mm, Aš... Eh, hvala lepa, hvala tudi gospe poročevalci, poročevalki hotela sem, da razmislimo skupaj o vsem tem, kar je bilo urejeno do sedaj. Eh, akcijski načrt 2010. Dokam smo prišli? Zakaj cilji niso bili doseženi stotstotno? Mi, naprimer, vemo, da. Evropski eh, načrt za oživljanje gospodarstva eh, obsega milijardo evrov in eh, do eh, leta 2010 smo hoteli res to odsotno pokriti celotno ozemlje Evropske unije. Torej, mi moramo izhajati iz tega, kar je narejeno, kar ni narejeno in iz tega, kar predlagamo za leto 2015. Drugič, Elektronsko upravljanje je tudi zelo pomembno in tu slaste govorim o interakciji med državljani in oblastmi po elektronski poti. Zelo veliko napredka je na področju elektronskih eh, plačil, e-zdravja in drugih področji in mi vsi vemo, da se je komisar Tajani zelo angažiral za to vzpostavi eh, elektronsko zaračunavanje e račun e invoice in mi moramo torej eh, res preveriti, koliko lahko eh, naredimo na elektronski prot poti. Marsikaj pa še ni možno. Eh, elektron, eh, portugalski eh, ponudniki se ne morejo udeleževati razpisov v Franciji. Zato potrebujejo digitalni certifikat v Franciji in zato je pa potreben sedež v Franciji. Se pravi, tu imamo še celo vrsto ovir, ki jih nismo ukinili. Potem pa želim tudi uh, o aplikacijah. E, pametne mreže lahko izboljšajo učinkovitost, e, potem so potrebne e, izboljšave na področju prometa, single sky je tu omembe vreden, potrebno je tudi marsikaj na cestnem prometu, potrebno je izboljšano administrativno sodelovanje med državami članicami informacijske in komunikacijske tehnologije igrajo tu zelo pomembno vlogo in zadnjič. Eh, najpomembnejša pa je seveda tudi varnost eh, informacijske družbe. Mi potrebujemo seveda zaščito kritične infrastrukture in informacijske Tako komunikacijska infrastruktura je del te kritične infrastrukture in zato, da zagotovimo zaupanje potrošnikov, moramo seveda tudi poskrbeti za avtentično podat podatkov, za razpoložljivost podatkov in morda bi lahko več vedeli tudi o e, elektronskih podnapisih in vzajemnem priznavanju leteh. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila gospe Pilar del Castillo za izjemno dobro poročilo. Rada bi izpostavila le eno temo in sicer gre tukaj za pristojnosti. Po mojem mnenju obstajata dve ravni pristojnosti. Gre za splošno pristojnost in pa za visoko usposobljene ljudi, kot so telekomunikacijski inženirji, računalniški inženirji in tako naprej. In te visoko usposobljene sile nam trenutno manjka. Prosimo govornico, da odstrani mobilni telefon. Of, uh, youth, uh, uh, Veliko imamo dobro usposobljenih mladih ljudi, ki so brezposelni, a ne na tem področju. Torej, mislim, da bi morali vključiti več študentov in da bi jih morali pritegniti k študiju informacijske tehnologije. Poleg tega je zelo slaba usposobljenost na področju matematike in fizike, rezultati so izjemno slabi, zaradi tega bi morali uspodbujati učenje matematike in fizike, predvsem pri tistih, eh, ki kažejo nadarenost za, področje, za ti področji. Poleg tega je večina študentov na univerzah žensk in ženske ponavadi ne izbirajo takšnih predmetov razmerje na področju računalniške eh, tehnologije je 5 proti 1 med moškimi in ženskami. Poleg tega moramo povabiti tudi dobro usposobljene ljudi iz tretjih držav, kot recimo iz Kitajske, vendar pa se tudi tukaj pojavljajo težave. V številnih državah članicah je zelo težko za tujce, da lahko pridejo v državo in pa tam pričnejo delati torej se zdi bolj eh, privlačno oditi v ZDA kot v Evropo? Poleg tega pa potrebujemo tudi več raziskav in pa vzpostaviti moramo povezavo med raziskavami oziroma med eh, raziskovalci in pa podjetji te točke potrebuje nekoliko več povdarka v poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Weber. Jaz mislim, da je tema, ki jo obravnava poročevalka na odličen način, prav gotovo ena izmed najbolj pomembnejših v tem mandatu tu gre, ne gre za oživljanje industrijske družbe, tu gre za digitalno revolucijo, ki je prav tako pomembna eh, kot nekoč eh, izum eh, tiska. In tu se spreminja način dela, mišljenja, komuniciranja. Prav imate, na, mi smo na začetku te digitalne revolucije in ta poteka zelo hitro. In zato um, se moramo potruditi, da bomo kos temu hitremu razvoju in to je odločilnega pomena za razvoj Evrope. In opravili ste dobro delo in pravilno ste tudi umestili to vprašanje. To je najbolj pomembno vprašanje. Gre za vprašanje, kjer že zamujamo. In če dalje večji je razkorak med ZDA, Japonsko in nami, ni Eh, dovolj, eh, da eh, se trudimo za napredek. Mi moramo nadoknaditi tudi zaostanek, ki ga čutimo. In zdi se mi, da je podlaga, ki ste jo vi pripravili, zelo dobra. Še nekaj, ker pač nimamo veliko časa, razpravljamo pravo o detajljih bomo pozneje nadaljevali. Rad bi imel razlago glede točke 19, eh, pospešiti razpravo o avtorskih pravicah eh, v Evropi, boj proti eh, piratstvu, to je zelo pomembno. In ne vem, kako se sklicujete na člen 119. 118 in eh, treba je torej izpostaviti subsidijarnost, razvoj dialoga med zainteresiranimi eh, stranmi. Eh, edino morda tukaj se ne strinjam povsem z vami, se pravi točka 19. E, torej treba se je opreti na nove generacije, ki se spontano lotevajo teh e, instrumentov in treba je torej tudi pospešiti opremljanje šol e, z IKT-jem in učenci bi morali dobiti uh, uh, takoj uh, računalnike na voljo, ko pridejo uh, na višje stopnje šolanja. Tako kot so včasih dobivali brezplačne knjige, bi morali sedaj prejemati računalnike. Gospa Hol, najlepša hvala. Samo dva kratka komentarja. Najprej naj podprem to, kar je povedala kolegica Valen mislim, da je pomembno, da zagotovimo zakonodajo za namenem spodbujanja konkurenčnosti. Vemo, da želimo konkurenčen telekomunikacijski trg, kajti na ta način bomo zagotovili veliko izbiro za potrošnike, pa tudi za podjetja in sicer po najnižjih možnih cenah. Vendar pa potrebujemo zakonodajo kajti če ne bomo imeli ustrezne zakonodaje, potem uh, se bodo ohranili monopoli. Potem bi rada spregovorila tudi o tem, da ne smemo ponovno odpirati telekomunikacijskega svežnja, kot je dejala poročevalka. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo ta zakonodaja izvedena na nacionalni ravni. To vključuje tudi vprašanje funkcionalnega ločevanja. Ta pristop se je že izkazal v številnih državah članicah in sicer kot zelo učinkovit pri vzpostavljanju konkurence. Mislim, da ne smemo ponovno odpirati že eh, sprejetih dogovorov, ampak da moramo napredovati. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Sedaj pa predstavnik komisije, gospod Kolesanti. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. V zelo dobrem trenutku govorimo o tem, to je tudi prispevek k našim razpravam, kot veste, bo komisija opredelila svoja mnenja in predloge, kar se digitalne agende tiče, vendar pa je bilo tudi jasno povedano, da čakamo na prispevek parlamenta in sveta. Marca boste sprejeli lastno poročilo, aprila bomo imeli pomemben sestanek v Granadi pod španskim predsedstvom, kjer se bodo ministri pogovarjali o podobni temi. In tukaj bo šlo za strategijo iz Granade in šele potem proti koncu aprila bo komisija končala svojim lastnim dokumentom. V tej fazi bi rad izpostavil, da cenim vaše prispevke. Rad pa bi ponudil nekaj osebnih pripomp glede dokumenta, ki ga je predložila poročevalka gospode Castillo. rad bi izpostavil dva izziva, s katerima se je soočala in ki sta se pojavila tudi v veliko vaših govorih. Razlog za pripravo takšnega dokumenta ali dokument, ki ga bo pripravil svet ali ki ga bomo pripravili mi, je, da pošljemo sporočilo političnemu svetu, javnemu mnenju, da moramo nekaj storiti, da moramo veliko bolj odločno investirati v digitalno tehnologijo. Prav tako, da moramo izkoristiti vse možnosti te tehnologije že zdaj. Seveda je težavno razložiti, zakaj je zdaj bolj pomembno kot pred nekaj leti. Saj imamo IKT že kar nekaj let. Kolega nas je spomnil, na nekaj najpomembnejših razlogov, zakaj moramo to storiti. To je prvi izziv. In o tem je govora v dokumentu. Potem pa je še en izziv. In sicer, kako lahko razložimo, kaj je potrebno storiti v razmerah, ko moramo objektivno posredovati na zelo veliko področjih na zelo veliko področjih, več kot jih lahko omenimo v politični razpravi. Gre za 50, 60, morda 70 različnih področji v politični razpravi, pa je seveda potrebno sporočilo posredovati hitro in to ni enostavno storiti na toliko področjih. Gospoda Castillo je upravila zelo dobro delo skušala, je besedilo strukturirati na logičen način po različnih stebrih. Seveda, nekateri izmed vas ste omenjali, da bi si želeli več glede nekaterih področji. Naj samo spomnim na naravo težav. V Madridu smo 18. januarja sprejeli določen dokument. Tega je sprejela industrija podali so predlog, kakšna bi naj digitalna agenda bila. Podali so kar nekaj priporočil in s tem samo še dodali zapletenosti vprašanja. Mislim, da je pristop gospoda Kastilijo logičen, imamo skupni cilj. Seveda, ko govorimo o IKT, moramo imeti tudi komunikacijski vidik. Torej, začetek, začetna podlaga, so omrežja. Ko bomo imeli omrežja, tehnologijo, veščine, bomo lahko darovali. In to je prvo področje. Potem pa glavna vprašanja, o katerih je govora, seveda imeti moramo zmogljivost uporabiti to tehnologijo, zaupati jim. Tukaj gre za varnost podatkov in tako dalje. In potem je zelo veliko področje in gre za skupni trg IKT tukaj lahko vidimo pomankljivosti, ki so še prisotne. IKT zmanjšuje razdalje, presega meje, vemo pa še, da obstaja veliko ovir na skupnem trgu. Gre za javne storitve, gre za raziskave, gre za prispevek, ki ga IKT lahko da energetski učinkovitosti in trajnostnemu razvoju. To je zelo veliko področje in vse skupaj je dobro, strukturirano. Ne bom šel podrobne pripombe, seveda smo na voljo še naprej, rad pa bi izpostavil samo nekaj, kar je bilo tudi že izrečeno. In sicer ta pobuda glede digitalne agende, ne more biti nekaj, kar bi odprlo ponovno razpravo glede zakonodajnega okvira, v katerem smo se dogovorili za razvoj te panoge. Vendar pa to je jasno v institucionalnih okvirih. Pomembno pa je izpostaviti tudi to, da smo v razmerah, ko se vsi soočamo z razvojem omrežja, ki je veliko počasnejši, kot bi si želeli. In vemo, da je glavni razlog razkorak med stroški in dobički, ki jih lahko podjetja pričakujejo, ko investirajo. In prav tako javni sektor, države članice lahko storijo zelo veliko, da znižajo stroške teh investicij in jih olajšajo. Tako da bi dejal, da je v tem trenutku sporočilo, ki ga moramo skupno posredovati, je, da imamo zakonodajni okvir, ki je bil prilagojen, imamo ga in tega bomo imeli v naslednjih letih. Tukaj smo razpravo zaključili. Veliko pa morajo postoriti države članice, da bi znižale stroške za investicije. In tukaj gre za področje pravic, za razširjanje infrastrukture, za olajšanje investitorjem, da vlagajo denar, potem upoštevati, kaj se dogaja po različnih državah članicah. Tukaj je pomembno izpostaviti pomen teh visoko hitrostnih širokopasovnih omrežij. Hvala lepa, gospod Kolesanti. In za konec še poročavka de Castillo, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Samo nekaj besed za zaključek. Ne gre za to, da bi še enkrat odpirala razpravo. Želim se zahvaliti vsem kolegom za prispevke. Bilo je zelo zanimivo. Zahvaljujem se tudi predstavniku komisije, ki je tukaj kot strokovnjak in slišali smo njegov prispevek. Lahko smo ugotovili, da v bistvu vsi zagovarjamo enako stališče. To me veseli in to me tudi ne preseneča, kajti zelo dolgo se že pogovarjamo o teh temah. Gre za reformo na teh področjih. To, s tem se ukvarjamo že nekaj let. In morda imamo tudi skupno stališče, ki se kaže. To pomeni, da na področju telekomunikacij, na drugih področjih, bi morda naš odbor lahko podal jasno, dosledno stališče. Seveda imamo potem prispevke posameznih političnih skupin, vendar pa menim, da lahko na tej podlagi se lotimo naslednjih korakov, kar se digitalne agende tiče. Gospod Kalasanti je dejal sledeče, pa tudi nekateri drugi so to dejali. Pomembno in zanimivo je, kako se vse skupaj razvija. Področje uporabe tega poročila ne smemo pomešati z drugimi področji. To je predstavnik komisije tudi dejal. Naprimer, glede drugih področji, ki smo jih že obravnavali v telekomunikacijskem svežnju. Tukaj že imamo nekaj rezultatov in za zaključek še nekaj. Gospod Lambert je dejal nekaj zelo zanimivega in resnično se strinjam z njim. In tukaj ne govorim samo teoretično, to je zapisano tudi v dokumentu. Stališče industrije moramo zajeti globalno. Torej, ne samo stališče IKT industrije, temveč industrije nasplošno. Prav tako menim, da gre za zmogljivosti v sektorju IKT ki bi lahko koristili vsej industriji in zato menim, da je to zelo dober instrument za celotno industrijo na splošno. Prav tako smo govorili o nadaljnih področjih, kjer bi prav tako lahko imeli učinke sinergije. IKT lahko pomaga tudi pri zniževanju emisij CO2. In to je dober primer, kako lahko povežemo to z industrijo, naprimer na področju e-zdravja, kajti tukaj gre tudi za pristop vlad, ki želijo začeti uporabljati digitalni sistem. In potem imamo listino, digitalno listino uporabnikov, ki bo potrebna. Vse te točke, o katerih ste govorili, so pomembne in jih lahko podprem. Resnično se strinjam z vami, seveda pa lahko besedilo še izboljšamo, zato smo tudi imeli to razpravo, kasneje pa bomo imeli možnost podati še predloge spremem. Moram pa reči, da se mi zdi to zelo smiselno in vse sem si zabeležila. Potem pa kar se avtorskih pravic tiče. Seveda je to zelo zapleteno vprašanje. Kaj ti tukaj imamo zelo veliko razlik med panogami. Seveda nisem ravno dogmatična na tem področju, vendar pa menim, da je to tema, v kateri moramo podrobno razmisliti. Zapletena je. In ko govorimo o digitalnem skupnem trgu, moramo avtorske pravice seveda tudi upoštevati. In to je smer, ki jo zagovarjam tudi v tem dokumentu. morda lahko vse skupaj zapišemo nekoliko drugače, vendar pa v bistvu gre za to. Še enkrat, hvala lepa vsem kolegom za prispevke. Naslednji korak pa bodo predlogi sprememb. Hvala lepa. Tako smo zaključili s to točko na dnevnem redu. 11. februarja opovdne pa je rok za oddajo predlogov sprememb. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. Se opravičujem, spoštovane kolegice in kolegi, da imamo samo še 15 minut. Mislim, da moramo premisliti o tem, kako bomo strukturirali razprave v bodoče, tako da bodo vsi imeli dovolj časa za razpravo, ne pa da bo prihajalo do tega. Poročevalec ima besedo, prosim. Pagiamo, pagiamo. Hvala lepa, gospod predsednik. Na hitro bomo to obdelali. Gre za predlog direktive sveta in parlamenta glede zamud pri plačilih v trgovinskih poslih. Komisija je ta predlog predstavila aprila 2009. Gre za del temeljnega okvira zakonodaje za majhna in srednje velika podjetja. Gre za akt za mala in srednje velika podjetja. Preden začnemo z razpravo, je potrebno povedati, da gre za prenovitev. Gre pravzaprav za direktivo 35 iz leta 2000 in cilji ostajajo enaki. Torej, danes ne želim govoriti o številkah in o podatkih, ki jih imamo na voljo, kajti to smo že storili pri seji decembra. Gre za številke povezane z zamudami pri plačilih v Evropi. Povedati želim da je to problem, ki zelo vpliva na majhna in srednje velika podjetja, ki jim otežuje življenje. In v tem trenutku predsednik prekinja poročevalca, prosim kolege, da razpravljate zunaj. Hvala. Gospode Angelis, v tej situaciji, težavni situaciji, v času krize, To še bolj vpliva na majhna in srednje velika podjetja, ki se srečujejo celo z tveganjem stečaja. To pa povzroča velike posledice tudi, kar zadeva brezposelnost. Zavedati se moramo torej, kako zelo pomembna je ta direktiva. Potrebno je posredovati pravočasno. Poleg tega pa moramo najti rešitev za problem, ki ga zelo občutijo, predvsem podjetja, ki se nahajajo v težavnem gospodarskem položaju. Predlog komisije lahko povzamemo v štirih točkah. Prva točka gre za zamude pri plačilih v, med eh, zasebniki. Tukaj gre za definicijo pogodbenih rokov. Rok je določen na 30 dni po prejemu plačila. Potem gre za javno upravo, to je druga točka. Tukaj gre za rok 30 dni po prejemu plačila. Predlog komisije pa predvideva tudi odstopanja od tega roka in sicer uvaja Uh, uvaja pašalno nadomestilo v petih odstotkih, ki bi ga morali upniku izplačati državni organi. Četrta točka pa je definicija stroškov, ki nastajajo zaradi zamud pri plačilih v trgovinskih poslih. Drugi členi se nanašajo na preglednost in na teme, ki so že bile izpostavljene v direktivi iz leta 2000. Tukaj gre zgolj za razširitev definicij. Sedaj pa k razpravi, ki smo imeli decembra v tem odboru. Slišali smo prispevke poročevalcev v senci in zato bi rad sedaj na kratko predstavil svoje stališče. Kasneje pa lahko razpravljamo o nekaterih še odprtih vprašanjih. Pripravljen sem na pogovore z kolegi, ki še imajo kakšna vprašanja. Sodeloval sem kole z kolegico Weiler organizirani so bili javni posveti, ki so bili zelo koristni, zelo zanimivi. In sicer v okviru odbora za notranji trg prisotni so bili tudi predstavniki nacionalnih parlamentov. Ta direktiva ima namreč različen vpliv na 27 držav članic Evropske unije. Mislim, da ni nobenih dvomov glede tega, kako zelo pomembna je ta direktiva in kako zelo koristna je. Besedilo Eh, ki ga predlaga parlament, je sprejemljivo, če tudi se mi zdi, da so potrebne določene spremembe vsebini. Na ta način bomo lahko poskrbeli za boljšo direktivo in se izognili tveganju, da bi zašli v dinamično interpretacijo pravil, kot se je izkazalo že v okviru direktive 35 iz leta 2000. Tudi tukaj bi se rad osredotočil na štiri vprašanja, ki se mi zdijo pomembna za naše delo. Najprej eh, trgovinski posli med podjetji. Ta direktiva je zelo šipka na tem področju. Predvsem, kar zadeva določitev rokov. Tukaj gre za pogodbena določila ki temeljijo predvsem na pogajanjih med podjetji. To vpliva predvsem na najmanjša podjetja, ki težko sprejmejo takšne pogodbene obveznosti. Zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, če bi omejili plačila na 60 dni oziroma če bi rok določili. Eh, Če bi določili rok 60 dni, potem pa javna uprava tukaj lahko ostanemo pri roku 30 dni, vendar pa moramo omejiti izjeme. Spremljiva bi bila edino izjema, da se rok v posameznih primerjih podaljša na 60 dni. Tukaj moramo seveda upoštevati tudi izjeme za energetska podjetja, za industrijo in tako naprej. Mislim, da če želimo, da bi bila ta eh, direktiva učinkovita, potem moramo poskrbeti, da bo tudi eh, takoj izvedena. In na zadnje še informacije. To se mi zdi zelo pomembno. Ne moremo se namreč boriti proti zamudam pri plačilih, če ne poskrbimo za ustrezno ozaveščanje in sicer v podjetjih. Podjetja morajo poznati svoje nove pravice. Zelo pomembno je tudi za ta odbor, da nadziramo pravilno ozaveščanje podjetij in da podjetja seznanimo s prednostmi, ki jih prinaša ta direktiva. Zaključujem, gospod predsednik, gre za zelo pomemben problem, ki lahko ima vpliv tudi na proračun v javni upravi. Govorim o členu 5. Tukaj gre za plačila javni upravi. tukaj gre za um, sprejet dogovor o pošaljnem domestilu v petih odstotkih, ki bi ga upniku morali izplačati državni organi. Po mojem mnenju ta prak petih odstotkov ni ustrezen. Glede na to, da obstajajo obstaja veliko svobode v pogodbenih določilih, ko gre eh, za zamude pri plačilih trgovinskih poslih med podjetji. Mislim, da je pet odstotkov preveč za javno upravo. In mislim, da bi bilo potrebno to mejo spremeniti oziroma jo znižati in jo upoštevati tudi v trgovinskih poslih med podjetji. Tako da tukaj ne bo šlo zgolj za breme javnemu sektorju. Veselim se uh, tudi vaših prispevkov, ob koncu pa bom skušal predlagati rešitev, ki bo upoštevala tudi mnenja kolegov. Eh, rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci za opravljeno delo. Pripravljen sem na nadaljna srečanja, tudi neformalna, če bo to potrebno tako da bomo lahko pokomentirali tudi predloge sprememb, ki bodo nujno potrebni za naše delo. Najlepša hvala. Ja. Um, hvala lepa, gospa Hall. Govorim o imenu gospoda Roderja, ki je poročevalec v senci. Načeloma podpiramo osnutek poročevalca, je dobro ravnotežen, ima tudi pojasnila, pa tudi okrepitev nekaterih najpomembnejših stališč. Strinjamo pa se tudi, kar se določb za, za MSP -e tiče v odnosih med podjetji, kajti to je zelo pogosta težava, da večja podjetja izkoriščajo ta odnos in enostransko skušajo uveljaviti pogoje, ki so njim pogodu. Prav tako moramo zavarovati, pogodbena razmerja med podjetji. In menimo, da je potrebno najti rešitev, ki bi zadovoljila ti dve rahlo protislovni zahtevi. Prav tako nas skrbi to, da velika podjetja ne bi enostransko spreminjala plačilnih pogojev naknadno. Morda bi uravnotežen pristop bil sledeč da bi dovolili pogodbeno svobodo pri zapisanju pogodbe, potem pa bi določili pogodbe v direktivo, ki bi onemogočala enostranske spremembe pogodbe naknadno. In za konec, prav tako se strinjamo s tem, da bi imeli bolj odločne določbe, kar se vlad tiče. Še prav posebno, kar se tega tiče, da bi imeli manj izjem. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Benson, poročevalec v senci, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil za dobro sodelovanje. Gre pa za zelo pomembno temo. V ponedeljek smo že imeli sestanek in vsi so govorili o tem, da je to zelo pomembno vprašanje, da so zamude pri plačilih v krizi še veliko pomembnejše. In če si vse preberemo, potem bi rad opozoril, da še prav posebno, kar se zasebnikov in javnih organov tiče, da se odnosom med njimi pojavljajo velike težave. včasih morajo manjša podjetja sprejemati pogodbene obveznosti samo zaradi težkih razmer, v katerih smo zaradi krize. Tako so postavljen, postavljena ta podjetja pod pritisk in banke morajo zagotavljati solventnost in to je nevarno za MSP-je. Kaj ti nimajo možnosti obraniti se. Med zasebniki imamo določena pravila pri transakcijah, potem pa imamo drugačna med zasebniki in javnimi organi. Morda bi lahko to poenotili, da bi pravila med podjetji, torej zasebniki, pa tudi med zasebniki in javnimi organi bila enaka zdi se mi pomembno, da bomo resnično začeli izvajati to direktivo. Če si jo gledamo prejšnjo, potem postane jasno, da ni delovala. Smo pa v razmerah, ko MSP-ji, ki so hrbtenica našega gospodarstva, imajo velike težave zaradi pritiska velikih podjetij upam, da bomo o tem še lahko govorili. Te določbe pa morajo iti v prid MSP-jev. To je velika težava, ki bo tudi ostala takšna. Celotna razprava o javni zasebni sferi, o upokojenskih domovih, naprimer. vse to je vključeno. Morda ne potrebujemo različnih načinov. Vidiki, ki so se, ki se odražajo v predlogih sprememb, pa gredo v isto smer. Ne smemo delati razlik ali gre za dožnike v javni sferi ali pa gre za velika zasebna podjetja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Bütikofer. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se navezal na zadnje pripombe predhodnika. Tudi po našem mnenju moramo paziti na to, da zahteve, ki jih imamo za javne institucije in za zasebne pogodbene partnere ne bodo različne. Sicer bi lahko govorili o nekakšni vrsti diskriminacije, izkrivljanju trga. Zato morajo zasebni pogodbeni partnerji in javni organi biti obravnavani na enako praven način. tudi institucije Evropske unije, naj to izredno omenim, morajo biti zajete v te določbe. To mislim, da je jasno, če želimo biti pošteni. Nismo pa prepričani, ali je rok 30 dni nekaj, o čemer smo dobro razmislili. Seveda je potrebno upoštevati interese MSP-jev, gre pa tudi za to, da upoštevamo javne interese in to na ustrezen način. In morda bi lahko imeli maksimalni rok 60 dni in to bi bilo bolj uravnoteženo. Hvala lepa. Ja, kolega Udi, Kolega Odi, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim poročevalcu čestitati k poročilu in zlasti eh, poudarku na majhnih in srednje velikih podjetij. Strinjam se eh, tudi eh, s tem, da naj to velja za evropske institucije. Naprimer, Eh, evropske institucije so dolžne denar raziskovalnemu centru in zadržujejo denar. Eh, torej tu je treba seveda zagotoviti plačilo za to, da te institucije ne bodo eh, finančno tvegale karkoli. In tu se moramo tudi spraševati, kako je z določenimi plačili, ki jih morda te določbe ne pokrivajo in potem pa avtomatična izvršljivost torej davčne um, Davčni organi bodo torej avtomatično obdavčili e, dobiček, se pravi, tu je treba nekako ustrezno uh, uh, upoštevati dolgove, obresti in podobno. In še zadnji, kolega Skilakakis, prosim. Like put... Rad bi izpostavil odnos med javnim sektorjem in lokalnimi oblastmi. Lokalne oblasti v veliko primerjih dobivajo denar iz javnega sektorja, vendar pa ne prek poslovnih transakcij. In imajo obveze do javnih podjetij, ki pa jih ne morejo spoštovati, kar se plačil tiče, zato ker ne dobijo denarja strani javnega sektorja. Bil sem podžupan za finance v Atenah in vem, kako to deluje, vsaj tako je v moji državi, pa tudi druge. In potem, kar se sredstev z ravni Evropske unije državam članicam tiče, tudi to traja precej časa in je veliko postopkov. Lokalne oblasti lahko zaidejo v velike finančne težave, ker tega denarja ni. In potem jih lahko kaznujejo za nekaj, za kar pravzaprav sploh niso odgovorne. Tako da moramo upoštevati ta odnos med državo in lokalnimi oblastmi, še posebno takrat, ko ni časovnega roka za posredovanje denarja iz državne ravni na lokalno. Hvala lepa. In še predstavnica komisije. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poroče Valcu za odlično delo. Predlogi sprememb eh, gredo v dobro smer, izboljšujejo naš predlog in ta postaja še bolj ugoden za majhna in srednje velika podjetja, ki so glavni cilj eh, naše prenovitve kar zadeva informacijske kampanje, eh, kodeks, eh, potem eh, ustrezne določbe glede roka, potem avtomatično obračunavanje zamudnih obresti. Vsi ti amandmaji se nam zdijo res konstruktivni in mislim, da imamo zelo pozitiven pristop glede tega. Naj se povrnem na ključni eh, vidik nekega amandmaja, s katerim se ne strinjamo. Gre za harmonizacijo eh, s transakcijami med podjetji mislim, da to ni v interesu majhnih in srednje velikih podjetij. Govorili smo o pogodbeni svobodi in mislim, da se ni treba vračati na to tematiko. Morda nismo bili dovolj jasni glede tega. Imamo dve različni situaciji, ki se zastavljate pri eh, tra transakcijah med eh, podjetji. Eh, Seveda trpijo eh, majhna in srednja velika podjetja zaradi poznih plačil velikih podjetij. To je klasična situacija, mi jo zelo dobro poznamo in res je treba tudi urediti to situacijo, vendar ne smemo pozabiti, da se pojavlja še nek drug primer ki ga pozabimo. Majhna in srednja velika podjetja dosti krat dobija. Eh, dobivajo zelo dolge eh, plačilne roke od drugih podjetij in tu gre pravzaprav za neko vrsto kreditiranja in mislim, da 60 dni eh, za vsa eh, področja, za vse situacije, to ne bi bilo ugodno za majhna in srednje velika podjetja. Včasih eh, le potrebujejo to svobodo in včasih imajo tudi majhna in srednje velika podjetja korist od dolgih plačilnih rokov. Mi smo si ogledali samo to situacijo, In bojimo se, da če stvari spreminjamo, da bi se to obrnilo proti majhnim eh, in srednje velikim podjetjem. Eh, lahko bi recimo v določenih okoliščinah eh, podjetja zašla v težave, In mi se zavedamo tudi, da v današnjih časih krize težko pridejo do kreditov in zaradi tega ne smemo preveč razširiti vseh teh določb. Torej, poročevalec v senci je eh, želel uravnovešeno rešitev, tudi mi jo želimo. Vendar mislim, da s harmonizacijo eh, vseh plačil eh, v trgovinskih poslih ne bomo dosegli tega. Ena sama država članica ima eh, to usklajeno, vendar ima celo vrsto izjem, ki upoštevajo tudi specifike določenega sektorja. Te določbe so zelo kompleksne in zaradi tega se tudi ne strinjamo s tem stališčem. Hvala. Hvala lepa. E, ozirati se moramo na tolmače. Presegli smo predvideni čas in zaradi tega vas prosim za razumevanje, da zaključimo to razpravo ali pa morate vi morda še kaj dodati, gospod Angelis. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Mislim, da je razprava potekala zelo dobro. Če jo primerjamo z prvo razpravo decembra, mislim, da smo dosegli dober napredek. Mislim, da gre za razvoj v pravi smeri, vendar pa moramo brez dvoma še poglobiti razpravo o določenih vprašanjih, ki so se pojavila v tej razpravi. Gre za odprta vprašanja, V svojem uvodu sem že sam izpostavil eh, določene točke, ki se mi zdijo še sporne, kot recimo eh, meja petih odstotkov oziroma prak peti, petih odstotkov, potem odnos med majhnimi podjetji in pa javno upravo in tako naprej. Torej, tukaj gre za še odprte točke in ta vprašanja bomo morali še obravnavati, tudi kar zadeva pogodbene obveznosti, kar zadeva finančne transakcije in tako naprej. Strinjam se, da gre tukaj za direktivo, ki bo v korist majhnim in srednje velikim podjetjem, kajti majhna in srednje velika podjetja so najpomembnejši del evropskega gospodarstva. Torej, moramo poskrbeti, da bo ta direktiva v korist majhnim in srednje velikim podjetjem. Stara direktiva ni delovala, nova direktiva mora delovati, kajti v tem času krize, v času problemov z likvidnostjo, če ne bomo našli v tem času konkretnega odgovora na težave majhnih in srednje velikih podjetij, jim grozi stečaj. Pa tudi kar zadeva harmonizacijo in poslovanje med podjetji. Na vsak način se moramo osredotočiti na majhna in srednje velika podjetja. Obstaja problem v odnosu med majhnimi in srednje velikimi podjetji in javno upravo ter problem v odnosu med majhnimi in srednje velikimi podjetji in velikimi podjetji. Najti moramo pravo ravnotežje pri čemer pa ne smemo pozabiti, da je naša glavna naloga, da zaščitimo majhna in srednje velika podjetja. Hvala lepa. Predloge lahko predložite do uh, eh, 16. februarja 12. ure. Hvala tudi tolmačem za potrpežljivost. Hvala. Hvala.